Bonjour à tous. Good afternoon. Dear colleagues, be seated. Hvala lepa. In pozdravljeni, spoštovani kolegi in kolegice. Prosimo, zasedite svoja mesta. Please be welcome and let's welcome Spanish. Še enkrat pozdravljeni in pozdravljamo Alfreda Pereza Rubalcalda, španskega ministra za notranje zadeve v naši sredini. Najprej pa prva oziroma druga točka našega dnevnega reda, sporočila predsednika in nadaljeval bomo v španščini. En seguimiento de, de la remisión ayer. Eh, por... no, kot nadaljevanje ponovnega pregleda včeraj na svetu, gre za pregled osnutka odločbe oziroma sklepa, ki sprejema dogovor med ZDA in Evropsko unijo o izmenjavi finančnih informacij. Gre za dogovor o TFTP. V zvezi s tem sporazumom lahko rečem, da se mora točka 10 osredotočati na konkretno vprašanje, na ta dogovor TFTP. Točka 11 govori o evropski odredbi o zaščiti. To bomo obravnavali po točki 8. Točka 8 zadeva prednostne naloge španskega predsedovanja Svete Evropske unije na področju pravosodja in o tem bomo govorili približno jutri, zjutraj oziroma dopoldne ob desetih. Točka 12. enako obravnavanje oseb, ne glede na vero ali prepričanje, invalidno starost ali spolno usmerjenost, no to smo preložili na 4. februar. Nihče nima nič proti dnevnemu redu, kot sem ga predstavil, tako da lahko štejemo ta dnevni red za sprejet. Za tiste, ki vas zanimajo telesni skenerji in razprava o tem. Lahko rečem, da bo imel odbor za promet razpravo o tem vprašanju jutri popovdne. Tisti člani odbora Libe, ki vas to zanima, ste vabljeni tudi na to razpravo gospod Dias de Mera, izvolite. Hvala. Ja, samo vprašanje telesnih skenerjev bo, odobrav, ob, bo obravnaval odbor za promet, je tako? No, tega mandata še nismo dokončno podelili. Odbor za promet ni izključni odbor, ki bo to obravnaval ampak bo to točko pač obravnaval jutri popovdne. Dovolite še enkrat, da izkoristim to priložnost in vas vprašam naslednje. Najprej bi se vam želel zahvaliti in prosil bi vas, če odboru za promet lahko podamo svoje mnenje. Ja, bomo to upoštevali. Torej, tisti člani odbora Libe, ki vas ta tema zanima, se lahko udeležite jutrišnjega sestanka odbora za promet. Podpiramo tudi imenovanje Vima Van de Kampa kot poročevalca za sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo, Norveško, Švico in Lihtenštajnom. To spada v okvir dodatnih pravil za sklad za zunanje meje za obdobje 2007 do 2013. Dovolite, da tudi potrdim, da baronica Latford se imenuje za poročevalko v zvezi z dosjejem o pravici do prevajanja in tolmačenja, gospa Het, pa za predlog o trgovanju z ljudmi in gospa Angelini za predlog, ki obravnava otroško pornografijo. Naj povdarim tudi to, da gospod Kešman, ki je bil prej poročevalec za šengenski mejni kodeks in ki je preučil tudi osnutek dokumenta sveta, ki govori o nadzoru morskih meja. ki ga koordinira Frontex. No, tu gre za ukrep v okviru postopka komitologije. In o tem smo govorili na našem zadnjem sestanku. Svet je sprejel svoje stališče včeraj in parlament ima zdaj dva, mesta, dva meseca časa, da pripravi svoje stališče oziroma da poda svoje vprašanja pravni službi, zato da se pojasnijo vprašanja povezana s komitologijo. Namreč, ali je to ustrezen postopek za to vprašanje? Ta vprašanja bomo torej posredovali pravni službi, če ni nobenega ugovora. Gospod Kešman, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Lahko samo rečem, da sem pripravil opomnik eh, v zvezi s tem vprašanjem. Dve vprašanji za pravno službo smo pripravili in danes sem se sestal s svetom in s komisijo, zato da smo spregovorili o njihovem predlogu. Ravnati moramo, delovati moramo hitro, zato da bomo ujeli ta rok, v katerem lahko parlament poda svoj odziv. Hvala, gospod Kešman. Zdaj pa gremo lahko naprej na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za predstavitev prednostnih nalog španskega predsedstva Sveta Evropske unije, kar zadeva področje notranjih zadev. Imeli bomo predstavitev gospoda Alfreda Pereza Rubalkabe, španskega ministra za notranje zadeve. Eno uro časa imamo na voljo za to točko dnevnega reda. Ta predstavitev bo trajala kakih 15 minut, potem pa bo na voljo nekaj časa za vprašanja in odgovore. Vsak govornik bo imel dve minuti časa za zastavitev vprašanja. Spominjam vas na, opominjam vas na tak postopek, kajti želimo zagotoviti, da bo imeli dovolj časa za kar največ vprašanj. Izvolite, gospod minister. Hvala lepa, gospe in gospodje. Prvič prihajam na vaš odbor in v ta parlament, da bi predstavil prednostne naloge španskega predsedstva na področju notranjih zadev. Kot predsedujoči sveta PNZ v naslednjih šestih mesecih tega leta. Španija že četrtič predseduje Evropske unije in tako vemo, da je to zelo zahtevno predsedovanje. Tako je bilo že od samega začetka. Program smo pripravili skupaj s ostalima dvema državama, ki, nam, ki nas bosta nadomestila kasneje oziroma zamenjala v naslednjem eno in pol letnem obdobju. Na ta način bomo zagotovili kontinuiteto v delu, ki bo potekalo v okviru naslednjih predsedstv. Smo v ključnem obdobju. Lizbonska pogodba je začela veljati, zdaj smo v postopku imenovanja nove komisije. Pravosodje in nove notranje zadeve bodo, bosta področji, ki bosta združeni zdaj v novi komisiji. In parlament je zdaj v novi sestavi. V skladu s štokonskim programom bomo delovali tudi na področju notranjih zadev. Ena od prvih posledic začetka uveljavitve Lizbonske pogodbe je večja institucionalna prisotnost tega parlamenta v postopkih, ki povezujejo institucije Evropske unije. To je nekaj, kar je želela Evropa in to so želele institucije. Glavni cilj je, da bi imeli bolj neposredno povezavo z evropskimi državljani in njihovimi institucijami in to je prav parlament. Ta cilj sem imel v mislih od samega začetka in zato si želim, da bi v naslednjih šestih mesecih bili priča sodelovanju, lojalnosti in interesom in da bi sledili interesom predsedstva, namreč da bi skupaj s parlamentom um, oblikovali ta pomembna vprašanja. Kot dobro veste, Lizbonska pogodba omogoča soodločanje tudi na področju notranjih zadev. In to je logična posledica izginotja prvega stebra. In še ena posledica postopka soodločanja je v tem, da bodo vse odločitve na področju PNZ spadale v okvir oziroma v pristojnost Evropskega sodišča. Španija je tudi zelo zadovoljna, da bomo v okviru Lizbonske pogodbe uveljavili tudi Evropsko listino o temeljnih človekovih pravicah. To je ena, eden večjih dosežkov pogajanj v zvezi z zakonodajo skupnosti. Menimo, da to dobro odraža načela in vrednote Evropske unije. Vse to so elementi, ki sestavljajo fazo, v katero vstopamo. Zdaj bomo postavili program, ki upošteva vse te novosti. Na področju notrnih zadev pa bomo zagotovili, da bo tudi na področju varnosti tako, da se bodo naši državljani počutili varne in da bodo čutili, da Evropska unija prinaša dodano vrednost. Prav zato smo zagotovili, da se osredotočamo na varnost državljanov. Preko pobud, o katerih bom govoril, želimo zagotoviti, da se bodo državljani počutili varne, da bodo lahko uveljavljali svoje pravice in svoboščine. Varnost je v službi svobode. Varnost pa mora biti tudi usklajena z zahtevami svobode. To je tisti pravi okvir, po našem mnenju, za delovanje na področju notranjih zadev. V tem kontekstu bi želel govoriti o pobudah, ki smo jih razdelili v tri dele, v tri enote. Kot prvo, pobude, ki jih zajema Evropska agenda v naslednjih šestih mesecih. Drugi sklop so pobude, španskega predsedstva, ki si jih želi špansko predsedstvo izvesti v teh šestih mesecih. In še tretji sklop so posamezne pobude, ki so zelo aktualne. Želimo namreč okrepiti sodelovanje na področju notranjih zadev in v kontekstu Evropske unije. Najprej ta prvi sklop pobud ki jih bomo obravnavali v naslednjih šestih mesecih v okviru Evropske agende. Štokonski proces je zdaj začel veljati in zdaj bo treba pripraviti akcijski načrt, ki bo moral biti predstavljen svetu. Svet se bo s tem ukvarjal zagotovo vsaj šest mesecev in poskusili ga bomo sprejeti v prvih šestih mesecih letošnjega leta. Tako kot na drugih področjih, bi si tudi na našem področju želeli, da bi imel parlament dovolj časa na voljo za to, da bo akcijski načrt odražal dejanske potrebe in pomisleke institucij. V teh šestih mesecih bi si želeli pripraviti Evropski pakt o azilu in priseljevanju. to sicer ne spada neposredno med pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, zato bom to prepustil uh, kolegu. O tej temi bo govoril ministr za delo in priseljevanje malo kasneje. Potem pa je tu še izvajanje skupnega azilnega sistema in sistema SIS in VIS. Glede skupnega sistema za azil moramo biti zadovoljni, da smo med svetom in komisijo dosegli dogovor za vzpostavitev Evropskega urada za podporo azilu. V bistvu smo zaključili pogovore o vseh podrobnostih in v naslednjih nekaj mesecih bomo na Malti uspeli vzpostaviti ta urad. Zadovoljni smo, da smo uspeli pripraviti spremembe tudi sklada za begunce in v naslednjih šestih mesecih bomo lahko sodelovali s parlamentom in pripeljali to nalogo do zaključka in pripravili odgovoren program. Obravnavali bomo tudi direktive in uredbe, ki so povezane s skupnim sistemom za azil. Zavedamo se, da so različni dosjeji na različnih ravneh razvoja in verjetno ne bomo vseh uspeli zaključiti v teh šestih mesecih. Z belgijskimi in mačarskimi kolegi bomo vseeno sodelovali in upamo, da bomo ta svežen ukrepov za izvajanje šolkomskega programa uspeli pripeljati čim dlje, tako da bo lahko začel delovati do leta 2012. Nekaj dolgoročnih dosjejev smo tudi obravnavali na svetu, pobude tudi za VIS in SIS 2. In kot veste, se ta dva sistema soočata s težavami. Tako da zdaj ocenjujemo delovanje tega sistema. S tem bomo nadaljevali tudi junija. kakšna dva meseca bo trajalo, da, oziroma dva meseca bo rok za podajo predlogov v zvezi s tem. Obveščali pa vas bomo o novem razvoju dogodkov, tudi ko gre za pobude komisije na področju šengenskega informacijskega sistema. Vizumski informacijski sistem ali VIS je način lajšanja vizumskih režimom, režimov za to, da se izboljša transparentnost. Na koncu leta je ta sistem začel delovati. Nekaj tehničnih eh, težav smo imeli, ampak mislim, da bo ta sistem vseeno uspel začeti delovati v skladu z načrti. Sproti vas bomo obveščali tudi o razvoju na področju viz. Lizbonska pogodba pa nam daje tudi nekatere naloge. Morali bi imeti odbor za spremljanje notranje varnosti in špansko predsedstvo meni, da je vprašanje varnosti Evropske unije zelo pomembno in ta odbor naj bi začel delovati v teh naslednjih šestih mesecih to bo odbor za spremljanje operativnih vprašanj na področju varnostnih agencij, ki delujejo po vsej Evropski uniji. Upamo, da bo ta odbor začel delovati k malu. Vse te pobude spadajo v evropsko agendo. V drugem sklopu pa so pobude, za katere špansko predsedstvo meni, da so strateškega pomena in segajo še dlje od našega šestmesečnega programa. To je povezano z varnostno strategijo. Želeli bi si namreč odobriti dokument o strategiji za notranjo varnost. Tudi štokonski program to omenja. Ampak zakaj gre pri tej strategiji za notranjo varnost? To bo kratek in jedrnat dokument, ki bo jasno razložil evropskim državljanom, kakšna so tveganja in kakšne so grožnje, ki so jim izpostavljene države Evropske unije. Torej, skupna tveganja in grožnje. Poskusili bomo tudi razložiti, kakšne korake, kakšne ukrepe smo izvedli na institucionalni ravni, zato da bi se soočili s temi težavami. Govorimo o Europolu, Eurojustu, Frontexu in podobno. In kot tretje menimo, da ta strateški dokument bi moral zajemati oziroma predstavljati osnovo za evropski model. Zato naj bi zajemal tudi načela in vrednote. Tu gre predvsem za spoštovanje pravic, temeljnih pravic in svoboščin posameznika. In četrtič, menimo tudi, da bi morala ta notranja strategija zajemati tudi splošne oziroma osnovne smernice za delo institucij, zato, da se podolažje obravnavala ta tveganja in grožnje, ki so skupne vsem nam v Evropski uniji. Našim državljanom moramo povedati, kakšne ukrepe izvajamo na ravni Evropske unije, zato da skušamo oblikovati varnejše okolje za naše državljane. Evropski državljani morajo vedeti, da so njihovi pomisleki, ki upoštevani pri delu inštitucije Evropske unije. V skladu s strategijo in drugim sklopom teh pobud naj omenim tudi spodbujanje odnosov držav na obeh stranih Atlantika. Na ta način lahko zagotovimo večjo varnost. Neuspeli poskus napada pred Detroitem je dobro opozorilo, ki kaže, da fundamentalistični islamski terorizem še vedno predstavlja grožnjo na področju komercialnega letalstva. Pred nekaj dnevi smo imeli v Toledo neformalni svet v Španiji. Tudi z gospodom Napoletanom smo govorili o vprašanjih notranje varnosti v Severni Ameriki in dogovorili smo se, da moramo to obravnavati na ravni delovne skupine. Zato, da bomo lahko obravnavali ta vprašanja, ki zelo skrbijo naše državljane. Ne gre samo za varnost na letališčih, ampak za varnost na letalih, kjer naj bi imeli boljše nadzorne sisteme za odkrivanje eksplozivov, za analizo informacij in pospešiti moramo naše, izboljšati moramo naše zmogljivosti in sodelovanje s tretjimi državami. Konec koncev so tudi tretje države tiste, ki se dosti krat soočajo s temi grožnjami ali pa so uh, izhodišče tvegan za nas. Sveda ni islamski ekstremizem edino področje, na katerem želimo sodelovati z ZDA. Gre tudi za uh, izboljšanje sodelovanja in odnosov uh, ZDA na področju mednarodnega organiziranega kriminala. V zvezi s to temo želimo organizirati več sestankov. Ministri za pravosodje in notranje zadeve se bodo v zvezi s tem aprila sestali. Eh, gre pa tudi za udeležbo obeh eh, pristojnih ameriških ministrov na tem zasedanju. Tukaj bomo govorili o posebnem transatlantskem programu za krepitev varnosti. Sedaj pa še tretja skupina oziroma nabor tem, s katerimi se bomo ukvarjali v teh šestih mesecih. Morda bi jih lahko skupno imenovali pobude za izboljšanje našega operativnega sodelovanja, torej sodelovanja eh, varnostnih organov različnih držav članic. V ta namen bo špansko predsedstvo ponovno uh, pregledalo in premislilo uh, o oblikah sodelovanja. Gre za uh, sodelovanje med policijskimi organi. Tukaj je treba vzajemno uh, razumevanje in uh, zaupanje okrepiti. Na ta način bomo bolje izmenjavali izkušnje, rezultate dela, pa tudi um, rezultate skupnih akcij. Na tem področju bo šlo za nadaljne ustanavljanje skupnih preiskovalnih eh, skupin in krepitev te vrste sodelovanja. Poleg tega želimo izgraditi boljše mehanizme za izmenjavo podatkov med policijskimi organi. Poleg tega pa bomo poskušali neke vrste policijski Erasmus vzpostaviti. Zakaj gre pri vseh teh pobudah? Predvsem želimo zlasti pri zadnji pobudi eh, vzpostaviti program menjave eh, policistov in pripadnikov policijskih organov, ki sodelujejo pri eh, različnih operacijah. Na ta način bi tudi okrepili operativno sodelovanje. Poleg tega bomo v tem okviru poskušali doseči izboljšanje uh, operativnega vsakodnevnega dela na različnih področjih, na področju boja proti terorizmu, boja proti organiziranemu kriminalu, boja proti nezakonitim priseljevanjem in seveda boja proti eh, nezakonitemu trgovanju z eh, drogami. To so tista področja, kjer še vedno imamo nekaj težav, zato bo z njimi eh, na njih treba okrepiti sodelovanje. Poleg tega bomo, kar zadeva sodelovanje z ZDA v času svojega predsedovanja, akcijske načrte še naprej izvali. To so načrti, ki jih že imamo, tako v okviru EU, kot tudi v okviru sodelovanja z ZDA. Osredotočili se bomo na eh, boj proti uporabi nezakonitih eh, eksplozivov, potem razvoj sistema zgodnjega opozarjanja in tudi eh, poskušali bomo izboljšati sistem vračanja osumljencev za teroristična dejanja. Zdi se nam, da bo treba tukaj okrepiti tudi sodelovanje s tretjimi državami, kajti te so zainteresirane, pa tudi v našem interesu je, da okrepimo to sodelovanje. Eh, boljše komuniciranje med različnimi centri, ki obstajajo v državah članicah za boj proti terorizmu, bo treba doseči. Izmenjavali bomo dobre prakse in eh, izkušnje na tem področju, pa tudi na področju boja proti radikalizaciji in novačenju teroristov. Na tem področju ima različne države članice Evropske unije že vrsto pobud. Mislim, da so mnoge med njimi zanimive in jih je bolje treba povezati. Kar zadeva boja proti organiziranemu kriminalu, pa bi lahko rekel naslednje. Poročila Europola kažejo na to, da v tem primeru gre za veliko grožnjo, ko gre za varnost Evropske unije. S bojem proti internetnemu kriminalu se bomo tudi ukvarjali, posvetili bomo pozornost tudi boju proti pranju denarja in zasegu premoženja, ki uh, izhaja iz nezakonitih uh, eh, kaznjivih dejanj. Na tem področju bomo zlasti okrepili sodelovanje v ključnih regijah, kot naprimer Zahodni Balkan, Latinska Amerika, Kolumbija, Senegal. V tem primeru bomo zagotovili ustrezno podporo tudi Europolu, ki opravlja dejavnosti že na teh področjih. V tej polovici leta pa se bomo osredotočili tudi na preprečevanje. Gre za dve, eh, eh, dve pobudi v okviru eh, Evropske mreže za preprečevanje kriminalnih oziroma nezakonitih dejanj, kaznivih dejanj. Prvo področje bo namenjeno zaščiti mladoletnikov in ženske, ki so izpostavljeni nasilju in preprečevanje, kar zadeva mladinski kriminal. Potem področje priseljevanja in azila. Tukaj želimo nadaljevati z že uveljavljenim celovitim pristopom. Tesneje bomo tukaj sodelovali tako z tranzitnimi državami kot državami izvora, ko gre za nezakonito priseljevanje ved, seveda pa želimo na drugi strani pospeševati zakonito priseljevanje, ga bolj obvladovati, tako da bo to pravzaprav sestavni del naše politike priseljevanja. Frontex se nam zdi, da dobro deluje, vendar ga mora bolje kot v preteklosti podpreti tako komisija kot tudi svet, zato da bo Frontex lažje dosegal svoje cilje. Seveda se bomo ukvarjali tudi z vsemi zadevami, ki so povezane z bojem proti ponarejanju uh, osebnih listin in dokumentov različnih vrst, zlasti v povezavi z nezakonitim priseljevanjem. Seveda tudi trgovanje z drogami bo v osrčju naše pozornosti. Tukaj že imamo nekaj platform, ki dobro delujejo. Karibi, uh, Senegal, Toulon in Akra. To so uh, Eh, te štiri platforme, ki že delujejo, ki pa jih bomo še okrepili. Zlasti pa želimo vzpostaviti nove eh, metode boja proti nezakonitemu trgovanju za kokainom zlasti iz vzhodne Afrike. Potem so še tri teme, ki so nam zelo blizu in ki jih želi špansko predsedstvo obravnavati. Gre predvsem za boj proti nasilju nad ženskami. To je tema, ki eh, je prisotna v vseh državah članicah Evropske unije. Nekatere imajo bogatejše izkušnje kot druge na tem področju. Tukaj bomo sodelovali potem civilna zaščita zlasti preprečevanje in eh, odpravljanje posledic naravnih eh, katastrof, potem boj proti eh, pož požarom v gozdovih in tudi boj za večjo varnost v cestnem prometu. To so torej bistvene točke našega programa. Kot sem že rekel na začetku, je to ambiciozni program, ampak eh, zdi se nam tudi realen program. Še enkrat naj ponovim to, kar sem rekel na začetku svoje predstavitve, namreč, da je to program, ki ga želimo izvajati v tesnem sodelovanju tako s komisijo, z državami članicami, kot tudi zlasti z Evropskim parlamentom. Najlepša hvala za vašo pozornost. Gracias, Najlepša hvala, gospod eh, minister. Sedaj predlagam, da kar preidemo na vprašanje in odgovore. Imam že zelo dolg seznam tistih, ki želite postaviti vprašanja. Še enkrat bom ponovil, da imate največ dve minuti na voljo za postavljanje vprašanja, ampak ni pa nujno, da uporabite uh, dve minuti. Bodite čim bolj kratki in jedrnati, tako da bomo imeli več priložnosti. Uh, razpravljati o različnih eh, temah. Gospod Rijad Primera. Dijas Demera. Gospod minister, najlepša hvala za vašo predstavitev in veliko uspeha pri vašem delu, kar zadeva štokholmski program in akcijski načrt. To sta seveda dve, dva, velik, dve veliki eh, iz, temi polni izzivov. In eh, kar zadeva naš odbor, mislim, da bo tukaj dosti priložnosti za sodelovanje z nami. Potem boj proti nasilju nad ženskami, to je seveda zelo pereča tema, ampak zdi se mi, da so tudi druge žrtve takšne, da jih je treba zavarovati, zlasti žrtve terorističnih dejanj. Komisar Baro se je že zavezal, da bo uh, pomagal pri uh, sprejemanju evropske listine za varovanje eh, žrtov eh, terorističnih dejanj. Mislim, da obstaja še nekaj perječih eh, problemov kot omejevanje državljanskih svoboščin. Tukaj gre zlasti za uh, skenerje na, na letališčih, telesne skenerje, pa tudi za izmenjavo podatkov z ZDA v okviru SWIFT-a. Mislim, da je cela vrsta zadev še kjer mora svet eh, bolj soglasno delovati in kar zadeva Europol. Tudi naš parlament ima tukaj uh, možnost izraziti svoje mnenje in uporabiti svoj vpliv. Mislim, da moramo tukaj upoštevati celo vrsto uh, poročil Evropskega parlamenta, poročilo KECOP, uh, poročilo Diaz de Mera gre za velika sredstva, ki so namenjena boju proti terorizmu. V boju proti terorizmu ima celo, imamo celo vrsto struktur na evropski ravni in verjetno veste, da potem včasih dela ena mimo druge. Želel bi vam položiti na srce, da boste tukaj stvari povezali. Potem sistem SIS, Carlos Coelho pozna ta sistem in ob koncu samo še prošnja. Prosim, če se osredotočite na uh, kriminaliteto na internetu, pedofilijo in podobne. Ja, v dveh minutah verjetno ne bom mogel odgovoriti na vaše vprašanja, ki so trajala več kot dve minuti. Dve uri bi lahko odgovarjal na nje, kajti pravzaprav ste se dotaknili vseh tem, ki sem jih jaz omenil v svoji uvodni predstavitvi. Zato bom zelo nakratko rekel nekaj v zvezi z z odborom, za, eh, odborom Kozi. Torej nismo še natančno določili, kdo naj bi bili člani tega stalnega odbora. Lahko vam zagotovim, da bodo nosilci, najvišji nosilci eh, dejavnosti policijskih organov v državah članicah, tisti, ki bodo sodelovali v tem odboru, pa tudi delovna skupina, s tem bo delovna skupina um, direktorjev policij držav članic, eh, torej task force, eh, prenehala delovati. Kozi odbor bo, mislim, da dobar, dobra platforma za tesnejše in boljše operativno sodelovanje. Na ta način mislim, da bomo dosegli bolj enotno delovanje. To bo ali je inštitucija, ki bo povezovala tudi Frontex, Europol in nekatere druge evropske inštitucije. Mislim, da bomo na ta način lahko veliko dosegli in dejansko bomo tukaj lahko preprečili pretirano birokratiziranje. Mislim, da je ta odbor dober primer inštrumenta, ki bo imel dovolj odgovornosti za eh, operativno delo. Mislim, da zaradi tega moramo v tem odboru imeti tudi pred, dovolj visoke predstavnike držav članic. Ker zadeva zaščito pred terorizmom. Seveda, špansko predsedstvo bo o tem eh, marsikaj eh, poročalo ob koncu našega delovanja. Kar zadeva mm, posledice terorizma, Španija seveda dobro pozna vse te posledice in ve, kako žrtve terorizma trpijo na njih. In dejansko bomo poskušali pomagati tem žrtvam, kar zadeva SWIFT, telesne skenere in tako naprej. To je pristojnost ministra za delo pri nas, saj verjetno delno tudi ministra za pravosodje. Mislim pa, da bi bilo neodgovorno, če vam ne bi nič rekel v zvezi s tem, kaj je moje mnenje kot ministra za notranje zadeve. Vem, da v zvezi s temi skeneri obstajajo različna stališča, vem tudi, kakšne so težave, ki jih imate vi v Evropskem parlamentu s tem. Upam pa, da bo Evropski parlament eh, hotel eh, prispevati svoje stališče pri oblikovanju dokončnega se strani Evropske unije. Ob koncu ne smemo pozabiti, kakšne so koristi sistema, naprimer, kot je SWIFT ne pozabite na to, kaj lahko vse dosežemo z uporabo sistema SWIFT, ko gre za boj proti terorizmu. Koristi tega sistema so nekaj, če se ne moremo kar uh, pomesti pod preprogo. Mislim, da obstaja tudi ustrezno prehodno obdobje, zato da bo lahko Evropski eh, parlament premislil, kakšne so prednosti, slabosti obstoječih oblik izmenjave podatkov. In potem bo seveda treba doseči eh, boljši dogovor z našimi partnerji na področju boja proti terorizmu, zlasti eh, partnerjev, ki so v tem primeru ZDA. To je seveda zelo občutljiva tema in tukaj treba upoštevati vse, preden bomo spremljali kakršnokoli odločitev. Še enkrat, to ni izključna moja pristojnost, torej področje SWIFT-a, ampak vseeno. Ne pozabite na zadnje sklepe ministrov, sveta ministrov v Toledu. Gre za sklep, ki se nanaša na ustrezno prehodno obdobje. Poleg tega pa mislim, da moramo v tem primeru upoštevati tudi želje in zahteve evropskih državljanov, ki hočejo ustrezno uh, varnost, pa tudi zaščito uh, eh, njihovih uh, eh, osebnih podatkov. Ministri za notranje zadeve se zauzemajo za evropski sistem za identifikacijo podatkov o potnikih, torej PNR sistem v ZDA. No, vsekakor o tem smo nekaj rekli v Toledu, ampak v načelu smo se dogovorili samo to, da bo to sistem, ki bo namenjen notranji varnosti. Seveda pa bomo skupaj z Evropskim parlamentom razdelali vse podrobnosti, da bi ugotovili, kakšni so mehanizmi, ki jih je treba vzpostaviti, da bo to zelo uh, delikatno ravnotežje med ZDA in Evropsko unijo ohranjeno. To delikatno ravnotežje je nekaj, kar uh, moramo na vsak način ohraniti. Tri poročila pripravlja s tem v zvezi Evropska komisija. Tukaj bo povdarjala, kakšne so koristi eh, telesnih skenerjev, tako da bomo ugotovili natančno, kaj z njimi lahko dosežemo, kaj ne, kako so eh, ti skeneri združljivi z eh, zaščito osebnosti posameznikov, pa tudi, kaj, kar zadeva zdravstvene, morebitne zdravstvene posledice uporabe teh skenerjev na zdrave ljudi. No, vsekakor na tem področju poteka delo in upati je, da bomo kmalo prišli do nekega soglasja. Sicer pa se strinjam s uh, kolegom, ki je postavil vprašanje. Inga Gönc. Eh, örömmel hallottam miniszter úr elkötelezettségét a stokholmi program végrehajtásával kapcsolatban. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, očitno je, da ste zavezani k uh, izvajanju uh, eh, štokolmskega programa. Špansko predsedstvo je prvo, ki deluje v času, ko velja eh, Lizbonska pogodba in ki dela eh, skupaj z Belgijo in Mačarsko. Do sedaj je bilo sodelovanje naših treh držav zelo uspešno in prepričana sem, da bo tudi naslednje predsedstvo postavilo podoben program v zvezi s tem. Sama imam dve vprašanje v zvezi z vizumi prvič. Predsejšen napredek je videti, da smo dosegli, kar zadeva uh, situacijo, v kateri naj bi vse države članice imele enako raven vizumskih sporazumov za ZDA in za Kanado. Ampak videti je, kot da smo naredili marsikje korak nazaj. Kanada, na primer, zahteva zahteva za državljane Češke republike uh, vizume za vstop v državo. Ne vem, kaj uh, namerava špansko predsedstvo narediti v zvezi s tem, to sprašujem. Kajti pomembno je preprečiti, da bi se karkoli podobnega dogajalo v prihodnosti. Moje drugo vprašanje se nanaša na vizume za državljane držav iz vzhodnega partnerstva. Kakšni so pogovori, ki jih vodite v zvezi s tem? No, vizumska politika ni ravno v moji pristojnosti, temveč eh, je bolj v pristojnosti ministrov za zunanje zadeve. Ampak vseeno, če govorimo o olajšavah pri eh, sistemu izdajanja vizumo, je to seveda delno tudi moja pristojnost. Kar zadeva vizume za ZDA, trenutno obstaja pet držav članic Evropske unije, katerih sistem je nekaj, kar bi jaz omenil, opisal kot nespremljivo. Gre za visa waiver sistem ZDA. In To, kar eh, menim, je, da morajo državljani teh petih držav članic imeti enake pravice, kakor si ostali. Poleg tega menim, da je nespremljivo, da morajo državljani Češke republike pridobiti si vizum, preden vstopijo v Kanado. Novembra lani so uh, ministri uh, na svetu PNZ dosegli dogovor, uh, ki daje posebno pooblastilo mandat Evropski komisiji, da se neposredno poveže za Kanado in takoj zagotovi odpravljanje vsakešne diskriminacije. Hvala, Sofi. Hvala, Sofi. Hvala. Gospod minister, za vašo uvodno predstavitev. Najprej bi želela pozdraviti prednostne naloge, ki ste si jih eh, zastavili zlasti, ko gre za boj proti nasilju nad ženskami. Imam pa nekaj bolj kritičnih eh, vprašanj, kar zadeva sistem SWIFT in PNR. Parlament, Evropski parlament je skoraj da soglasno podprl resolucijo v zvezi z PNR, torej osebnimi podatki o potni, letalskih potnikih in sicer novembra 2008. Takrat smo zahtevali nekaj pojasnil o tem sistemu od eh, sveta, pa nikoli nismo dobili nobenega odgovora. Zato se mi zdi malce preunranjeno, da boste vi ta projekt nadaljevali brez eh, kakršnih koli odgovorov. Potem, ker zadeva SWIFT. Podarili ste, kako koristni znajo biti podatki v okviru sistema SWIFT. Mi pa še vedno čakamo uh, informacije o tem, kakšni so koristi. In to je pravzaprav bil pogoj za, uh, to je pogoj za glasovanje o sistemu SWIFT, o katerem bo uh, plena, na plenarnem zasedanju čez dva tedna uh, uh, glasoval um, Evropski parlament parlament. Poleg tega eh, rekli so nam, da lahko samo v tako imenih varnih sobah pregledamo sisteme, oprostite, dokumente, ki se nanašajo na SWIFT. Ne vem, kako si predstavljate sodelovanje z nami tako. Začasno bo ta dogovor o SWIFT-u z ZDA začel veljati 1. februarja in svet je čakal do zadnjega trenutka, da je parlament zaprosil za svoje soglasje in mi smo uradno svetovali svetu, da preloži na kasnejši čas začetek veljavnosti tega dogovora. Rekli so mi, da to ni možno in zanima me zakaj. Pet dni smo imeli samo na voljo in dostop do potrebnih informacij je bil zelo, zelo omejen. Ne vem, če je to ravno nekaj, kar bi lahko imenovali dobro sodelovanje med svetom in parlamentom v okviru Lizbonske pogodbe. In potem posem drugačno vprašanje. Evropska unija se pripravlja na eh, pristop Evropske konvencije o človekovih pravicah, ampak saj dve državi članici zavračata pristojnost eh, Štrasburškega sodišča, ko gre za ločevanje med državo in eh, crkvijo. Mislim, da je Španija potrdila, da bo spoštovala odločbe sodišča. Minister. Hvala. Hvala za vašo podporo, ko gre za program preprečevanja nasilja, ki bo v času eh, španskega predsedovanja pomembno. Ker zadeva PNR, začasno imamo ta sistem vzpostavljen za Avstralijo in ZDA, Evropski parlament bo še razpravljal o tem. Razpravljamo tudi o načrtih ministrov za notranje zadeve, da bi vzpostavili nekaj, kar je podobno sistemu PNR v Evropi. Rekl sem že, da poskušamo ugotoviti, kateri so sploh podatki, ki jih hočemo imeti v PNR in kakšne bodo eh, mehanizmi nadzora in omejitev, ko bomo enkrat ta uh, sistem vzpostavili, torej checks and balances. To, kar imamo z ZDA, je začasne narave. Evropski sistem PNR osebnih podatkov o letalskih potnikih pa je nekaj, česar brez vaše podpore ne bomo nikoli sprejeli. Kar zadeva SWIFT, rekel sem že, da moje ministerstvo ni ravno pristojno za to področje. Sem vam pa rekel, da znajo da zna izmenjava teh podatkov biti zelo koristna za, tudi za ministrstva oziroma ministre za notranje zadeve. Sam ne poznam natančno, kakšni so pogoji, eh, v katerih lahko parlament eh, glasuje o začasnej veljavnosti sistema SWIFT. Vendar naj ponovim to, kar ste vi rekli. Gre za Eh, začasni sistem, ki bo deloval devet mesecev. Devet mesecev je seveda si dlje, kakor bo naše predsedovanje. Gre samo za to, da smo pravzaprav prvih devet mesecev, ki so začele veljati leta 2006, samo podaljšali. No, ampak vseeno, uh, Varnost je na prvem mestu, zato bomo v teh devetih mesecih poskušali ugotoviti, kje smo, kaj delamo in poskušali bomo odpraviti vse pomisleke Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Mislim, da bomo dobili veliko koristi, imamo dobro podatkovno bazo in to je v interesu našega parlamenta in naše varnosti. Mi je, Hvala, gospod minister. Samo nekaj tem bi se dotaknil. Prosim, če boste prisluhnili eh, mojemu sporočilu v zvezi s SWIFT-om. V svetu se morate dobro zavedati tega, da vaše stališče in vaš pristop predstavljate neke vrste precedens in potem boste rekli ministrom za pravosodje, ja, mi tudi, uh, mi se ne moremo ukvarjati s to tematiko, zakaj? Zato, ker obstaja o, o, odločitev Evropskega parlamenta, tudi kar, ne samo kar zadeva osebino, temveč tudi postopek. Druga stvar je povezana s drugim, s drugim portfeljem in to spada v vaše področje. To velja za varnost in priseljevanje. To vam pravim, v nasprotju s svojimi prepričanji, kajti to so stvari, ki jih ni mogoče ločiti. Ena od posledic, ki jih vidimo sedaj v zvezi z upravljanjem priseljevanja, je naslednja. Imamo lažen občutek varnosti. To pomeni, da smo začeli uveljavljati napačne ukrepe. Drugi problem pa je pomankanje sredstev v lokalnih svetih. To sta dve ločeni vprašanje. Sedaj moje vprašanje, kar zadeva upravljanje z toki priseljevanja. Smo še vedno naperjeni k varnostnim ukrepom, potrebujemo pa pravne instrumente, pravne mehanizme, ki jih nimamo. Sedaj, kar zadeva politiko na področju azila. Vi predlagate, da bi zagovorniki človekovih pravic imeli vizum. To mora priznati tudi svet. Še taj pa še zadnje vprašanje, čisto na kratko, kar zadeva usklajevanje policijskega dela. Specifično ste omenjali države članice, ki sodelujejo v Evropi, kaj pa decentralizirane skupine policijskih enot. Tudi te bi morali imeti svojo vlogo. Minister. Que hasta ahora he escuchado y que por otra parte conocía en relación con el tema suyo. Zabeležil si bom vaša mnenja, še posebej v zvezi z Swiftom. Jutri bo z vami minister za pravosodje in pripričan sem, da vam bo lahko podal nekaj odgovorov, ki vam jih danes sam nisem mogel dati, kar zadeva varnost in priseljevanje. V svoji predstavitvi sem povedal naslednje ko govorimo o priseljevanju, potrebujemo evropsko politiko priseljevanja. To je bilo določeno tudi v pogodbi. Ta politika mora segati čez različna področja in tukaj so tri vprašanja, ki so zelo pomembna za priseljevanje. Zakonito priseljevanje, torej priseljevanje za izpopolnitev potreb, ki jih Evropa ima po delavcih, ki prihajajo iz držav, ki so zunaj Evropske unije. To je torej priseljevanje, ki je zakonito. Potem imamo boj proti nezakonitemu priseljevanju in proti temu se moramo boriti. Proti temu se pa ne borimo samo na silo, ampak tako, da sodelujemo tudi z državami izvora in s tranzitnimi državami. Zagotoviti jim moramo prave, dobre priložnosti za prihod v Evropo, potem pa je tudi seveda vprašanje povezave priseljevanja in razvoja. Mislim, da so to ta vprašanja povezana, in mislim, da jih je treba tako tudi obravnavati. Spadajo sicer pod različna področja, ampak mislim, da bi jih morali združiti. Kar zadeva boj proti nezakonitemu priseljevanju. Tukaj moramo upoštevati tudi preostala dva dejavnika, kajti drugače nam ne bo uspelo. Države izvora in tranzitne države moramo prepričati, da nam morajo pomagati. To pa lahko storimo le, če bomo zagotovili neko vrsto zakonitega priseljevanja in če bomo poskrbeli za razvoj v teh državah. Mislim, da to predstavlja temelj naše politike. Ne gre za varnost v klasičnem pomenu. To ima običajno tudi politične konotacije. Nekatere občine v Španiji so morda izrazile svoje pomisleke v zvezi s tem. Ampak na koncu morajo poskrbeti, da bodo imele razumen pristop k temu. Kar zadeva azil, tukaj vam ne morem podati odgovora. Policijsko sodelovanje. Moje stališče poznate. O tem pogosto razpravljajo v španskem parlamentu. Imamo odlično sodelovanje med zvezdno policijo in regionalnimi policijskimi silami. Mislim, da bo tako tudi ostalo v prihodnosti. Hvala, gospod Tavares. Ministro, una pregunta en portugues, estoy aquí. Eh, Na verdade, duas perguntas que têm a ver com liberdade de movimentos. Želel bi postaviti vprašanje v zvezi z omejevanjem uh, svobode gibanja. Rekli ste, da bomo okrepili sodelovanje z ZDA, ko gre za boj proti terorizmu. No, evropski državljani seveda to razumejo. Vedo, da obstaja grožnja uh, mednarodnega terorizma in tukaj moramo sodelovati na mednarodni ravni. Ampak tudi ZDA nam mora izkazati in dokazati, da nam zaupa. Obstajajo tako imenovani črni seznami eh, potnikov in eh, za ameriške potnike in državljane to vedno znova popravljajo, revidirajo, ko pa gre za vse ostale, pa to je enkrat eh, zabetonirano, ko si enkrat na seznamu, si za večno na seznamu. In uh, človek sploh ne ve, zakaj se je znašel na tem seznamu. Potem, ker zadeva svobodo gibanja v Evropi. To je temeljna svoboščina za evropske državljane, ki pa ne sme ostati neka abstraktna vrednota, temveč mora postati praktična korist. Obstajajo, na primer, družine, ki jim je treba zagotoviti svobodo gibanja po vsej Evropi, zlasti, če gre za posebne vrste združevanja članov eh, družin. No, tukaj je treba stvari bolj uskladiti na ravni Evropske unije, ne pa samo, da države članice na različne načine obravnavajo to. Potem SWIFT. Gospod minister, to ni nikakršen začasni sporazum. Ne, tukaj gre za sprejemanje uh, operativnih, praktičnih metod dela, ki bodo ostale tudi v prihodnosti. Podatki bodo na voljo eh, ZDA, ko smo jim jih enkrat posredovali pet let. Torej, če govorite o začasnosti tega sporazuma, potem to ne drži. Gre za nekaj, kar nas eh, zelo skrbi v Evropskem parlamentu. Hvala, minister. Sí, muy, muy, muy brevemente. Le pido disculpas porque. Čisto na kratko. Moram se vam opravičiti. Poslušal sem vas v španščini. Morda bi vas bolje razumel, če bi vas poslušal v portugalščini. Kar zadeva sporazum z Združenimi državami, mislim, da je osnovna zamisel ta, da bi bili vsi na enakovredni podlagi, da bi bili enakovredno obravnavani. Zahtevali bomo torej, da to, kar Združene države zahtevajo od nas, bomo mi zahtevali od njih oziroma od njihovih državljanov. Tukaj gre za recipročnost. Da, v Združenih državah obstaja razprava o tem, da bi revidirali te sezname potnikov v ZDA. Mislim, da bi morali izkoristiti to priložnost in zahtevati, da tudi Združene države revidirajo te črne sezname tudi za evropejce. Da, da, prav imate, res revizija poteka, analizi, analizirajo Vse pomankljivosti v zvezi z napadom v Detroitu nekaj je dejansko šlo na robe, podatki in informacije so obstajali, vendar ni bilo mehanizmov, da bi ustrezno združili te podatke. Vaše komentarje bom seveda posredoval svojim ameriškim kolegom. Govorite o parih, o družinah in o pravicah v eni in drugi državi članici in tako naprej. Moje stališče je, je v skladu z vašim. V moji državi imamo družinsko pravo. To pokriva določena področja, ampak ni enako v vseh državah članicah. To morate upoštevati. Vendar svoboda gibanja je zagotovljena za vse brez izjem in mislim, da je to najboljši način za pristop k tej problematiki v svojem zadnjem vprašanju ste govorili o Swiftu. Naj še enkrat ponovim. Ne govorimo o tem, da bi potrdili nekaj, česar potem ni mogoče več prekiniti. Prizadevamo sile za to, da bi podaljšali nekaj, kar smo že imeli v preteklih letih in da bi potem našli rešitev za dokončen sistem, v okviru katerega bi lahko združili vse pomisleke, sume in tako naprej, ob tem pa ustvarili tudi ustrezno preglednost, zato da bi zadeli pravo ravnotežje. O tem lahko seveda govorim celo popovdne, o tem ravnovesju med svobodo in varnostjo. Hvala. Gospod Borgečo. Ehm, Hvala lepa, gospod minister. Hvala, da ste spregovorili o nekaterih točkah. Boj proti islamskemu terorizmu je zelo pomemben in zanimiva je vaša zamisel o sistemu Erasmus za policijske sile. Tukaj Evropa resnično lahko doseže napredek. Ampak nekoliko splošno ste govorili o ključnem vprašanju priseljevanja. Kaj po vašem mnenju pomeni boriti se proti nezakonitemu priseljevanju? slišali smo, kakšna, kakšno mnenje ima gospod Sarkozy. On je prav jasno povedal, da si ne smemo privoščiti tveganja, da bi postali to, kaj, kar bi Italija lahko postala, če gospod Maroni ne bi posredoval in spremenil politike. Španija, podobno kot Italija, je država, kjer je priseljevanje pomembno vprašanje. Zato mislim, da ste nam dolžni jasno stališče, kakšna je politika, ki jo vi predlagate, specifično, kako se boste borili proti nezakonitemu priseljevanju. Gospod minister. Trataba de explicarse lo antes, lo haré, lo haré. To sem prej že poskusil razložiti, ampak naj poskusim še enkrat, čisto na kratko. Boj proti nezakonitemu priseljevanju je nekaj, kar se že izvaja ščitimo svoje meje, naj si bo na kopnem morju ali v zraku. In zaščita meja je zelo pomembna, zato si prav tako prizadevamo za Frontex na morju, kajti tam je najtežje ščititi meje. Obstajajo tudi grozne posledice nezakonitega priseljevanja po morju, kajti ljudje se lahko utopijo. Poskrbeti moramo, da ljudje ne bodo več prihajali nezakonito v naše države. Potrebujemo torej varne meje. Vendar ne smemo spregledati pomembne stvari, to je sodelovanje s tretjimi državami. Tukaj pa sta dva, dve pomembne vprašanje, namreč vprašanje vračanja in boj proti nezakonitemu priseljevanju v teh, torej državah izvora, samih. Nezakonito priseljevanje izvira tam. Naj vam podam primer. Španija, na primer, je imela težavo s Senegalom leta 2006. Več kot 20 tisoč Senegalcev je prišlo v našo državo. Sklenili smo politiko sodelovanja s Senegalom in v okviru tega smo Senegalcem omogočili, da so v Španijo prišli tja, kjer smo potrebovali delavce. Pomagali smo jim nadzorovati njihove meje in Spodbujali smo tudi njihov notranji razvoj. Tako smo jim pomagali boriti se proti nezakonitemu priseljevanju. Mislim, da je to najboljši način za boj proti nezakonitemu priseljevanju. Torej, sodelovanje z državo izvora, sredstva za razvoj, ukrepi za vračanje in tako naprej. In mislim, da od takrat, od tega sporazuma, noben Senegalec več ni nezakonito prišel v našo državo. Zakonito že, nezakonito pa ne. Hvala, mislim, da je to vse za prvi krok v okviru sistema The Hunt. Sedaj pa lahko gremo naprej. Ta predstavitev je sprožila veliko zahtevkov za besedo. Če bomo nadaljevali s tem sistemom, potem nikoli ne bomo prišli do konca. Zato predlagam naslednje. Da bi čim več ljudi dobilo besedo, bomo spremenili postopek. Ena, os, ena minuta na posameznega poslanca in tukaj bom zelo, zelo strog, potem pa bo minister po skupini vprašanj odgovoril na nekaj vprašanj skupaj. Mislim, da je to najbolj koristno. Gospa Infeld je govorila kot podpredsednica. Ali je govorila tudi v imenu liberalcev? Da, da, govorila je v imenu liberalcev. Spregovorila je kot prva poslanka Aldeja. Prva je tudi zaprosila za besedo. Torej, minuto vsak in zelo strok bom pri tem. Prosim. Gospod Koeljo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 Ko gre za zunanje meje, pa moram reči, da me malce skrbi vaš pristop. Govorili ste o Sisu, naprimer. In sam bi želel postaviti naslednje vprašanje. Ali bo v času španskega predsedstva, po vašem mnenju, prišlo do odločitve o Sisu? Če Sis 2 sistem ne bo deloval, ali imate kot špansko predsedstvo nek eh, alternativni načrt? López. Romero López. Yo también quería darle la bienvenida. Hvala lepa. Tudi sama pozdravljam ministra za notranje zadeve. Gospod minister, vidimo, da policijsko in sodno sodelovanje v Evropi še vedno ne teče tako, kot bi moralo. Lizbonska pogodba pa je ustvarila novo območje varnosti, pravice in sodelovanja. Države članice se borijo proti terorizmu in za vladavino prava, ampak nekaterih jamstev še vedno ni, prav zaradi pojava terorizma. Moje vprašanje je naslednje. Ali je mogoče, da bi to sodelovanje na področju policijskih in sodnih zadev, ali bi to lahko združili v skupno politiko, ali bi lahko vzpostavili institucijo, odbor ali organ, ki bi združil policijsko, sodno in finančno sodelovanje. Gospod Ludford. Uh, Hvala lepa. Gospod minister, sprašujem vas enako, kakor sem vprašala gospod Malstrom na predstavitvi. Dala mi je pozitivno odgovor. Namreč strinjala se je, da bo preučila možnost revizije celotne tabele instrumentov za zbiranje podatkov in množični nadzor v EU in tudi preko Atlantika. Ali se tudi vi lahko zavežete k temu, kajti v zadnjih letih se samo borimo proti vsakemu novemu predlogu. Nimamo nobenega načrta, kakor pravijo kaj je naš cilj, kdaj bomo imeli dovolj zbranih podatkov, kakšen je končni cilj. Kdaj bomo rekli, da imamo dovolj podatkov o ljudih, da več podatkov ne potrebujemo? Treba je le povezati pike in uporabiti tiste podatke, ki jih že imamo. Gospod Albrecht. Ja, äh, Hvala, gospod minister. kar zadeva eh, ukrepe za krepitev varnosti in potrebnost eh, teh ukrepov, sem od vas kar dosti slišal. Ampak, eh, če bi svet lahko te potrebe dokazal z dokumenti, dokazi in tako naprej in nam bi jih dal bolj redno na voljo, bi to bilo pomembno, kajti konec koncev smo mi zakonodajni organ, ki lahko na tem področju tudi oblikujemo predloge. Od predsedstva svetu, bi želel doseči, da nekoliko bolj trezno svet eh, prispeva k eh, predlogom, ko gre za boj proti terorizmu. Več bi nam moral svet povedati, kaj sploh hočemo doseči, čem proti čemu se borimo. Verjetno proti kriminaliteti. In vi ste pravzaprav rekli, da boste stopnje kriminalizacije v nadaljnih ukrepih za boj proti kriminaliteti celo uh, znižali in da boste pravzaprav neke dodatne stranske ukrepe pri tem uh, poštevali. Gospod Busutil. Hvala lepa. Želim spregovoriti o vprašanju zakonitega priseljevanja. Gospod minister, vzorci Zakonitega priseljevanja se spreminjajo. Pred tremi leti več kot 40 tisoč na Kanarskih otokih, pred dvema letoma več kot 40 tisoč v Lampeduzi na moji državi Malti in lani so se številke močno dvignile v Grčiji in v petek je na obali Korzike od nikoder pristala ladja. Vzorci priseljevanja se torej spreminjajo. To nam pove, da obstaja problem. Poti se vzpostavijo tam, kjer so najšipkejši člemni in kriminalne združbe so več korakov pred nami, kar zadeva to vprašanje in zaščita zunanih meja je skupno vprašanje. Kakšno je mnenje španskega vprašanja o eh, predsedovanju v zvezi s tem in kaj namerate storiti? Sipel. Gospa Sipel. Ja, ena retorična retorična pripomba v zvezi s SWIFT-om. ZDA že 8 let uporabljajo te podatke in do danes še nismo nikoli dobili konkretnega odgovora o koristih tega sistema in to govori samo zase. Konkretno vprašanje v zvezi s preventivo. Rekli ste, da neko varnostno strategijo boste tukaj vzpostavili, ne vem, zakaj gre, ampak konkretno. Dostikrat tudi v državah članicah EU obstajajo Eh, ljudje, ki eh, lahko novačijo za kriminalne združbe celo vrsto mladih ljudi. Ne samo uh, imigrante, priseljence, temveč tudi domačine in jih potem na področju uh, kaznjivih dejanj usposabljajo. Kaj boste naredili, kako boste preprečevali to uh, vzgojo, če hočete, uh, mladih kriminalcev? Gospa Lisbao. Muchas gracias, eh, presidente, y muchas gracias. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik, in hvala, gospod minister, za vse razlage, ki ste nam jih podali. Želim vam obilo uspeha v naslednjih šestih mesecih. Govorite o potrebi po krepitvi sodelovanja na področju policijskih sil, boljši izmenjave podatkov za boj proti terorizmu in zanima me naslednje. V skladu s tem, zakaj ne pride do, do končnega sprejema šengenskega protokola in zakaj ne bi v to vključili tudi baskovske policije, ki se prav tako bori proti terorizmu? Zakaj ne sodelujete z njimi? Na enak način kot nacionalna policija. Ali ne gre tukaj za metanje denarja stran, prav tako pa tako ustvarjamo območje nevarnosti. Štokholmski program vsebuje tudi prilogo za zaščito žrtev terorizma in zanima me, katere žrtve bodo po vašem mnenju vključene v to listino. Ali boste upoštevali tudi upravne izkušnje in tudi prispevek različnih združenj. Thank you. Gospod Bons. Uh, and, uh, Hvala lepa, govorite o skupni politiki priseljevanja. Če bi to sprejeli, ali bi zaradi tega obljube politikov v državah članicah, ki govorijo o omejevanju priseljevanja, medtem pa, da bi ostali člani Evropske unije, ali bodo te obljube postale brezpredmetne. Gospa Kinga Gal. Uh, uh,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 kar zadeva varnostno strategijo. Ne samo, da ste omenili boj proti terorizmu, ampak omenili ste tudi notranje grožnje. To je zelo pomembno. Zaščititi moramo svoje otroke in mladoletnike. Na tem področju moramo sprejeti specifične ukrepe, še posebej na področju interneta in na področju preprečevanja nasilja nad mladoletniki oziroma nasilja, ki ga naredijo oziroma za katerega so krivi mladoletniki. Tukaj moramo še več storiti. Gospod Anželili. Hvala, gospod minister. Naj vam najprej čestitam. Povedali ste, da se boste v okviru svojega predsedstva borili proti nasilju nad ženskami dve stvari. Nekaj je omenila gospa Gal. Ena od prednostnih nalog je, da bi se borili proti izkoriščanju mladoletnikov, vključno z otroško pornografijo na spletu. Drugo vprašanje zadeva azil. Ali mislite, da bi bilo smiselno vzpostaviti ukrepe o deljenju bremen med državami članicami, kar zadeva azil? različne oblike odgovornosti, naprimer. Lahko bi vzpostavili obvezne ukrepe o ponovnem naseljevanju. Tako bi se izognili primerom, da so nekatere države preveč obremenjene na področju priseljevanja. Ja, Hvala, predsednik. Gospod minister, pozdravljeni tudi z naše strani. Rekli ste, da uspešno sodelujete z Senegalom, ko gre za begunce in nezakonito priseljevanje. Kako pa Španija preverja, eh, kaj narediti s posameznimi državami? Recimo, kaj če vračate ljudi v Maroko ali preverjate, kaj se s temi ljudmi potem dogaja? Ali jih enostavno pošljajo v eh, puščavo in pustijo tam umreti? Torej, Kako konkretno so, izgleda vaše sodelovanje, naprimer, z Marokom? Vem, da imate na Tenerifi in še druge uh, eh, sprejemne centre. Uh, kaj bo svet naredil, da bo bolj razvil solidarnost med državami članicami, zato da ne bodo države, kot naprimer Malta, uh, ostale same v boju proti tem problemom? Konec koncev, če bomo bolj solidarni, bomo lažje uh, dosegli bolj uh, spoštljivo Eh, obravnavo teh ljudi. Hvala, gospa Jimenez Marebo. Sí. Eh, buenas tardes, eh, señor ministro. Hvala, lepo zdrav, gospod minister. Hvala lepa za to, da ste prišli danes k nam. Zelo sem bila vesela vašega odgovora, gospodu Diazu. In vesela sem bila tega, da ste se odločili počastiti spomin na žrtve terorizma. To je nujno. Kajti to je najboljši način za boj proti tistim, ki nas poskušajo uničiti. Mislim pa, da je treba storiti še kaj drugega. Tukaj imam v mislih listino, ki jo je omenjal gospod Diaz. To je listina pravic žrtev terorizma in mislim, da bi to moralo temeljiti na listini pravic žrtev in pravice do ustreznega sojenja, kajti oni ne smejo biti žrtev političnih igric. Ali spremljate oziroma sprejemate pobudo gospoda Baroja, da bi tej listini dali več pomena? Kaj nameravate storiti za to, da bi dobili odločitev tudi drugih držav članic? Kakšne specifične ukrepe boste sprejeli v okviru španskega predsedstva, da bi ta listina postala realnost v prihodnosti? Gospod Kočeta, hvala lepa za besedo in hvala, gospod minister, za to, da ste predstavili prednostne naloge španskega predsedstva. Hvala tudi za oceno, ki je zelo pomembna, ampak je, ne upoštevamo vedno dovolj v naših razpravah. Gre za razsežnost čezmejnega kriminala. Pogosto govorimo o terorizmu, pogosto slišimo o žrtvah terorizma, ampak ne vas spomnim, da, smo, da imamo tukaj sestro sodnika, ki ga je mafija ubila z avtomobilsko bombo. sam z veseljem ugotavljam, da ste občutljivi za ta vprašanja, še bolj kot mi, kajte ko govorimo o žrtvah terorizma, lahko govorimo tudi o žrtvah organizirane kriminalitete. Ko govorimo o tistih, ki pričajo proti storilcem kaznjivih dejanj, tudi te moramo upoštevati in upoštevati. Tudi te bi morali zaščititi, ne samo žrtve, ampak tudi tiste, ki se na drugačen način spopadajo z organiziranim kriminalom. Hvala, da ste tudi to omenili. In še gospa Blinkovic Jutem kot zadnja govornica. Ministrė, už jūsų pristatytos pirmininkavimo prioritetus ir tikrai linkiu. Hvala, gospod ministras, za predstavitev prednostnih nalog španskega predsedstva. Veselime, da ste omenili tudi boj proti nasilju nad ženskami. Niste pa omenjali trgovanja z ljudmi. To pogrešam. To pa je sestavni del nasilja nad ženskami. Veliko krat ženske in dekleta prodajajo kot sužnje v neki meri, pa tega procesa ne nadzorujemo in ni sankcij proti temu veliko žensk pripeljajo iz tretjih držav v Evropsko unijo in potem se trgovanje izvaja med državami Evropske unije. Treba je zagotoviti ustrezno sodelovanje med organi pregona v različnih državah. Ali menite, da policijski organi v državah članicah dobro sodelujejo in kakšne ukrepe ste nameravali uvesti v zvezi s tem? Hvala lepa. Ja, dobro se zavedamo, kakšna so ta vprašanja, ki so zastavljena ministru in to je povezano seveda tudi s prednostnimi nalogami našega odbora. Pripričan sem, da se zavedate, da odgovori ne bodo mogli biti zelo podrobni, ko gre za ta zadnji sklop vprašanj. Ampak zdaj predajam besedo gospodu ministru. Hvala za besedo. Res obžalujem, da ne bom mogel odgovoriti na vprašanja tako, da bi si. Tako da bi omenil tudi imena tistih, ki so zastavili vprašanja. Poskusili so mi sicer pomagati z zapisovanjem imen poslancev, ki so zastavili vprašanja, ampak to tudi ni bilo preveč uspešno. Z razpravami in ocenami bomo nadaljevali, če ne prej čez dva meseca in mislim, da bomo, ko gre za SIS, potem, ko bodo podane vse pripombe, videli, ali ga lahko okrepimo ali pa ga lahko opustimo. Ampak želimo obveščati parlament o vseh informacijah, ki jih prejmemo. Dokončna odločitev pa je v rokah komisije. Glede strategije za boj proti terorizmu, gospod, gospod Romero je zastavila vprašanje v zvezi s koordinacijo. Mislim, da ne potrebujemo novih struktur, ampak moramo uporabiti strukture, ki jih že imamo na voljo. Informacije na področju boja proti terorizmu se izmenjujejo in te informacije, ki jih imamo, si moramo izmenjevati. Obveščevalne podatke si moramo še bolj izmenjevati in uporabiti strukture, ki so že na voljo. Znotraj Evropske unije si želimo boljših odnosov med odbori za boj proti terorizmu, zato da bomo preučili, kako lahko bolje analiziramo številne informacije in podatke, do katerih pridemo. In če se odzovem še na eno vprašanje, ja, veliko informacij in podatkov imamo. Ugotoviti je treba samo, kateri podatki so koristni. Prevesti je treba te informacije v koristne podatke. Vem, da so poslanci zelo občutljivi na to vprašanje, zlasti, ko gre za varnost. Pristojnosti Evropske unije bodo vplivale na skupna tveganja. In vse to vpliva na vsakdanje življenje naših državljanov. Lahko bo to ostalo v pristojnosti držav ali na regionalni ravni ali na celo na lokalni ravni. Naj podam primer. Ljudje, ki kradejo od drugih ljudi, ustvarjajo nelagodje v, med državljani. In to je povezano tudi z manjšimi krajami in žeparstvom. Če pa gre za kraje avtomobilov, gre verjetno za mednarodno kriminaliteto in tukaj se mora vključiti tudi Evropska unija. Kar pomeni, da kjer je primernejši lokalni odziv, odziv lokalnih in regionalnih organov, verjetno ne boste dobili odgovora z ravni Evropske unije, ko gre za manjša kazniva dejanja. Seveda, ko gre za terorizem, je to v pristojnosti Evropske unije. Včasih pa so majhne stvari tiste, ki vzpostavljajo nelagodje in negotovost v družbi. Primer Detroita, je dobro opozorilo. Veliko ljudi je že mislilo, da terorizem ni več velika nevarnost. Ampak zdaj smo videli, da je terorizem še kako prisoten. Čisto odkrito povedano, to je velika grožnja. Zato moramo okrepiti sodelovanje pri boju proti terorizmu. Večletni program imamo tudi na področju nezakonitega priseljevanja. Kaj lahko Evropska unija naredi v zvezi z pristankom mladi na Korziki in spreminjajočimi potmi, ki jih uporabljajo nezakoniti priseljenci za to, da pridejo v Evropsko unijo? Če si pogledamo sredozemlje kot celoto, lahko vidimo, da če bo Španija pritisnila na severno in zahodno Afriko, boste videli, da se bodo tokovi priseljevanja premaknili na vzhod in bodo priseljenci prihajali več iz vzhodne Afrike. In če bo prišlo do pritiska na Libijo, bo spet prišlo do spremenjenega toka priseljevanja. Nenehno moramo prilagajati strategije, zato da se prilagajamo mafiji in tokovom priseljevanja. Tudi z državami izvora in tranzitnimi državami moramo sodelovati, saj sami ne moremo narediti veliko. Sodelovanje s temi državami je potrebno in lahko postavljamo pogoje, saj bomo le tako uspešni. Govorili smo o preprečevanju um, nadoletniške delinkventnosti, imeli smo seminarije na to temo, izmenjavali smo si najboljše prakse na tem področju. In tu govorimo tudi o kaznivih dejanjah, ki jih storijo mladostniki. To mogoče sicer ni varnostno vprašanje, ampak bolj vprašanje šolanja in izobrazbe. Tudi za Baskijo je to zelo pomembno. Lahko rečem, da Baskija in ostali deli Španije dobro sodelujejo. Vem, kakšne zahteve so bile podane in lahko samo čestitam baskovskim policistom za njihova prizadevanja pri boju proti terorizmu. Pripričam pa sem, da bomo uspešni pri doseganju dogovora na različnih področjih in tukaj bi se osredotočil predvsem na boj proti nasilju nad ženskami. informacije na tem področju se je treba bolj, bolj izmenjavati in računamo na podporo tistih držav, ki imajo več izkušenj tukaj. Glede programov ponovne nastanitve oziroma ponovnega sprejema, tudi na tem področju sodelujemo. Omenjena je bila Malta ampak nekatere države še vedno niso prepričane, da je to tisto, s čimer naj bi se ukvarjali v prihodnosti. In tukaj ne govorimo samo o Malti in Italiji, gre za meje Evropske unije. Spostavljeni so prostovoljni programi, v katerih delajo prostovoljci in poskusili jih bomo pritegnili še več k sodelovanju. No puedo estar más de acuerdo con la referencia que ha hecho uno de los Crocheta. el señor Crocheta a los, a los crímenes de la mafia y v zvezi s kriminaliteto, eh, povezano z mafijo, je bilo podanih nekaj komentarjev in z njimi se v celoti strinjam. To je zelo sofisticirana oblika kriminalitete in res je, pomagati moramo žrtvam kaznivih dejanj, tudi ko gre za ta kazniva dejanja povezana z mafijo. Kot veste, je vzpostavljen poseben program z imenom Global Action, globalne, globalni ukrepi za boj proti to vrstni kriminaliteti, pa tudi za boj proti trgovanju z ženskami in dekleti. Že švedsko predsedstvo je pripravilo ta program in temu programu se je zavezala tudi Španija med svojim predsedovanjem. 4. marca bomo na sestanku v Madridu nadaljevali z razpravo in poskusili pripraviti osnovne smernice in ukrepe, ki naj bi se sprejeli na ravni Evropske unije. Odločeni smo, da se bomo še naprej borili proti nasilju nad otroci in ženskami. Hvala za vaše komentarje in čez šest mesecev ali še celo malo prej se bom vrnil in vam povedal še kaj več o naših dosežkih. Hvala lepa, gospod minister, za to podrobno predstavitev in razprava je bila precej plodna. Hvala za vsa prizadevanja. Zahvaljujem se vsem govornikom, ki so zastavili vprašanje in podali svoje komentarje. Španskemu ministr, ministru za notranje zadeve želimo veliko uspeha med španskim predsedovanjem in zdaj se bomo pripravili na obisk španskega ministra za delo in priseljevanje. Hvala. Hvala. vse te bolne. be seated. We're about to restart. Thank you. Buenas tardes de nuevo. Damos la bienvenida. Pozdravljeni še enkrat in v naši sredi pozdravljam španskega ministra za delo in socialne zadeve in priseljevanje. oziroma španski minister za delo in preseljevanje bo predstavil prednosti oziroma prednostne naloge španskega predsedstva sveta Evropske unije na področju priseljevanja in azila za naslednjih šest mesecev. Minister bo imel najprej desetminutno predstavitev. In zato, da bi bili kar čim bolj učinkoviti pri našem delu, bomo na podlagi Dontovega sistema najprej imeli dve minutne, dva minutna vprašanja po predstavitvi. In potem bomo na, po prvem sklopu vprašanj prisluhnili ministru, potem pa bomo imeli še drugi krok vprašanj in potem bodo sledili odgovori. Predajam vam besedo, gospod minister. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, spoštovani člani odbora za državljanske soboščine, pravosodje in notranje zadeve. Veliko čast mi je, da sem lahko prišel danes sem, da vam predstavim prednostne naloge španskega predsedstva na področju nezakonitega priseljevanja in integracije. Lizbonska pogodba je nedavno začela veljati in to je odlična priložnost za Evropo, da bo bolj odprta in da se približa svojim državljanom. Te vrednote bi morale postati sestavni del politike priseljevanja, ki bi morala biti široka in obsežna. V okviru Lisbonske pogodbe to prinaša tri prednosti. Saj ta postavlja pravno podlago za državljane, ki nezakonito bivajo v državah Evropske unije. Nova pogodba tudi zagotavlja, da države članice same lahko vzpostavijo, koliko državljanov iz tretjih držav bodo sprejele v svoje države. Podla, Lizbonska pogodba pa predstavlja tudi skupno podlago za integracijo priseljencev. Evropski parlament dobiva večjo vlogo tudi na področju nezakonitega priseljevanja. Velike spremembe bodo potrebne pri našem odločanju in so odločanje bo predstavljalo dodano vrednost na tem področju. Lahko vam zagotovim, da bomo med našim predsedovanjem tesno sodelovali z Evropskim parlamentom in zlasti z odborom Libe. Evropa se pripravlja za, na fleksibilno politiko na področju preseljevanja in to vključuje tudi politiko na trgu dela. Socialna kohezija je zato pomembna. Evropski svet je nedavno sprejel štokonski program in ključni cilj tega je, da se razvije skupna pris politika priseljevanja. Tukaj bi se želel zahvaliti švedskemu predsedcu za njegova prizadevanja v zadnjih šestih mesecih. Štokonski program je pripravljen tako, da res zagotavlja učinkovitost in transparentnost. Zagotavljam vam, da svet eh, še pričakuje predstavitev komisije glede akcijskega načrta, ki bo prednostne naloge štokonskega programa prenesel v konkretne ukrepe za izvajanje. Kateri so cilji, ki jih namerava predsedstvo izvesti in doseči v naslednjih šestih mesecih? Skupaj z belgijskimi in mačarskimi kolegi smo si zastavili dva ključna cilja v okviru PNZ-ja želimo ponovno začeti z delom na področju nezakonitega priseljevanja in želimo izvesti novo politiko za priseljevanje in, in azil. Spremljali bomo tudi izvajanje Evropskega pakta za azil, tako za Evropsko unijo kot za njene države članice. Računamo na podporo komisije. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo analizirali napredek v okviru tega pakta za azil. Prispevek odbora bo zelo dobrodošel. Mladoletniki brez spremstva so prav tako v spredju zlasti, ko gre za mladostnike brez spremstva iz tretjih držav. To so zelo ranljiva skupina ljudi. Zato jih moramo obravnavati posebej. To je velik izziv za nas, saj zahteva odziv Evropske unije, ko gre za preprečevanja in podporne ukrepe za vračanje teh mladostnikov. Pri tem pa moramo upoštevati vse pravice mladostnikov oziroma mladoletnikov komisija nam je dala mandat za razvoj akcijskega načrta in za instrumente, ki se zahtevajo sekretarjatom odbora Libe, že sodelujemo za to, da bomo zagotovili, da se ta odbor polno vključi v pripravo ustreznih programov. Lizbonska pogodba omogoča predstavlja tudi novo pravno podlago za evropsko sodelovanje in svetu in parlamentu daje možnost, da oblikuje ukrepe za podporo državam članicam, ko gre za integracijo in vključevanje nezakonitih priseljencev v njihovo družbo. 15. in 16. aprila bomo v Zaragozi imeli četrto ministersko konferenco ministrov za integracijo. In tam si bomo pogledali vprašanje socialne kohezije in vključevanja priseljencev v družbo. Ministri si bodo izmenjali mnenja in informacije ob upoštevanju nove pravne podlage, ki jo zagotavlja Lizbonska pogodba. Na koncu te konference bomo sprejeli deklaracijo, bomo sprejeli izjavo, ki bo potem formalno sprijeta kot sklepi sveta. Špansko predsedstvo si bo prizadevalo tudi za politični načrt za integracijo priseljencev. To je politično zelo občutljivo vprašanje. Predsedstvo se zavezuje k reševanju tega vprašanja, se želi pospešiti pogajanja o okvirni direktivi. S začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe moramo upoštevati tudi direktive na področju priseljevanja. Lizbonska pogodba daje večjo vlogo tudi Evropskemu parlamentu. Špansko predsedstvo Gre za zelo pomembne direktive na področju priseljevanja in azila in te je treba izvajati in zato se bo špansko predsedstvo tudi potrudilo. Tudi, ko gre za delavce iz tretjih držav, ki so premeščeni v druge države, je treba zagotoviti ustrezne postopke. In tako, ko, takoj, ko bodo osnutki in predlogi direktiv pripravljeni na tem področju, bomo o tem obvestili tudi parlament in pripravljeni bomo sodelovati med inštitucijami. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, to so torej prednostne naloge španskega predsedstva na področju nezakonitega priseljevanja in vključevanja. Zagotavljam vam, da bomo imeli tesno sodelovanje s parlamentom. Hvala za pozornost in z veseljem bom odgovoril na kakršnakoli vprašanja, ki jih boste zastavili. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod eh, minister. Sedaj bomo imeli prvi krok vprašanj. Eh, eno vprašanje za vsako politično skupino. prosim vas, da spoštujete dvominutno časovno omejitev. Po prvem krogu vprašanj in odgovorov, pa kot sem rekel, bom dal besedo vsem ostalim. Eh, koordinatorji mi bodo morda sporočili, kdo bo potem iz posamezne politične skupine eh, postavlja vprašanje. Minister bo zbral nekaj vprašanj, potem pa bomo odgovorili na vsa. Gospod eh, Simon Busutil. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Pozdravljeni, gospod minister, in hvala za vaše uvodne besede. Zelo sem vesel, da ste omenili izvajanje pakta za priseljevanje in azil. Ampak naj vam povem, gospod minister, vaše delo bomo ocenjevali seveda na podlagi vaših ukrepov, ne pa na podlagi vaših besed, torej ob koncu španskega predsedovanja. Zakaj to govorim? V zadnjem letu in pol, odkar smo sprejeli ta pakt, oziroma ga je sprejel svet, se, smo dosegli na podlagi tega pakta zelo, zelo malo konkretnih rezultatov. Če se ne motim, Mislim, da je samo en zakonodajni predlog za vzpostavitev agencije za azil nam uspelo sprejeti v letu in pol. To gotovo ni dovolj dobro. In vaše delo bomo ocenjevali, kot pravim, na podlagi rezultatov. Zato vas prosim, da ste zelo učinkoviti in da resno jemljete ta pakt. Dve konkretni vprašanji sta tisti, ki uh, nas. Uh, močita v zvezi z politiko azila. Prvo vprašanje je solidarnost. To skupno politiko moramo zgraditi na solidarnosti. Danes imamo naprimer že predlog za uh, pregled uh, uredbe Dublin 2. Ampak kaj, ta predlog je v slepi ulici že dve let, oprostite, eno leto. In tukaj je treba nekaj narediti. Sploh celotni. Uh, svežen povezan z azilom, je zastav in treba je ta zastoj takoj odpraviti. Druga težava, ki se pojavlja zlasti za mojo politično skupino Evropska ljudska stranka, to je zloraba politike eh, z azil. 90 odstotkov ki pride, eh, vseh eh, azilantov, ki pridejo k nam oziroma vseh eh, priseljencev zaprosijo za azil, ampak samo peščici res uspe pridobiti status begunca. Zato me zanima, kaj bo špansko predsedstvo naredilo v zvezi z zlorabo skupne azilske politike. Hvala. Gospa Romero. Déjame mi, mi turno al señor Jauregui supuesto. Señor Jauregui. Muchas gracias. Gospod Jauregui. Hvala. Nekaj mesecev, celo let, bi lahko rekli, se že pogovarjamo o demografskih eh, trendih, v, ki kažejo na to, da bo naslednjih eh, 50 letih Evropa potrebovala 20 milijonov priseljencev. Zanima me, ali bo minister si ogledal te demografske napovedi in kaj bo to pomenilo v smislu socialne politike in ukrepov. Sklepe, ki jih pripravlja skupina modrecev v zvezi s tem, je treba si predočiti. Jasno kažejo na to, da v Evropi moramo načrtovati vključevanje, integracijo velikega števila priseljencev v prihodnosti. Torej, moje vprašanje je, ali kaj načrtujemo v zvezi s to politiko ali ne. Gospod minister, še eno vprašanje ki je morda nekoliko delikatno v nekaterih državah članicah. Gre za izbor tako imenovanih kvalificiranih priseljencev ali je to vse evropski pristop, pristop Evropske unije, ali obstaja kakšna konkretna pobuda v zvezi s tem? Zakaj to sprašujem? Res je namreč, da moramo načrtovati priseljevanje v prihodnosti, zlasti s tistimi državami, ki imajo kvalificirano delovno silo, ki jo mi potrebujemo. Zanima me, ali se na tem področju že kaj dela. Gospa Ladford je sedaj. Ane, niste prosili za besedo. V imenu skupine Alde, gospa Viksen. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni in dobrodošli, gospod minister. S velikim zanimanjem čakam na program dela vašega predsedovanja eno od vaših ciljev je očitno okrepiti socialno razsežnost Evropske unije. Glede na gospodarsko krizo pa ostaja dejstvo, da je mnogo ljudi pri nas izgubilo delovna mesta in vključevanje teh v, na trg dela je zelo pomemben del a, eh, socialne razsežnosti, ne samo pri vas, temveč nasploh. Tukaj je treba delati tudi na področju izzivov, ki jih prinaša ta priseljevanje in azil. Mene zanima naslednje. Kakšno povezavo vidite med priseljevanjem, vključevanjem in okrepljeno socialno razsežnostjo v Evropi? Romeva, Hvala, gospod Romeva. Kratek bom. Štiri vprašanja in bom zelo jedrnat in konkreten. O tem niste govorili, ampak ali lahko kaj več poveste o sporazumih z državami izvora. Kaj se tam dogaja? Imate kakšne konkretne primere teh sporazumov? Druga stvar. Družinske vezi. V času gospodarske krize je to nekaj, kar je uh, ogroženo. Gre za težave, ki jih imajo ljudje, ki poskušajo združiti družinske člane, ki prihajajo iz tretjih držav. Potem tretja zadeva. Uh, centri za pridržanje. V nekaterih državah članicah so v obupnem stanju. Razmere v teh centrih so nemogoče. In eh, ljudje, ki živijo v teh eh, centrih, eh, resnično živijo v nekje v sredini, v vakumu, niso nezakoniti, ne nezakoniti. Ali poskušate tukaj nekaj narediti, da bi te centre za pridržanje nekoliko uh, izboljšali, kar zadeva pogoje življenja v njih. In četrtič, v zadnjem času smo priča predlogom, da ne bi zaposlovali eh, ljudi, ki niso povsem zakonito eh, se priselili k nam. Nimamo posebnih inštrumentov za to, kdaj bodo eh, se stvari tukaj spremenile. Gospod Tavareš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, v Hozamu v Italiji je prišlo do incidenta v času med Božičem in novim letom. Šlo je za nezakonite priseljence, so pa prišli uh, na začasno delo v Italijo oziroma Evropsko unijo. Uh, obstaja posebna direktiva o začasnem delu. No, te probleme smo uh, doživeli, to se zna zgoditi tudi kje druge v Evropi. Vprašanje, ali ni nerealno govoriti o restriktivni politiki priseljevanja, ko istočasno imamo ogromno nezakonitih priseljencev, ki jih potem nezakonito zaposlujejo delodajalci v Evropi. Drugo vprašanje. Govorimo o načelu demokracije. Demokracija pomeni, da imajo zakoniti priseljenci pravico uh, do uh, udeležbe na volitvah. Ali ne bi morali tega uh, razširiti tudi na nezakonite priseljence ali ne bi njim morali dati tudi možnosti socialnega varstva. Gospod Klejs. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Gospod minister, v zvezi z nezakonitimi priseljevanji bi želel postaviti vprašanje bolj konkretno v zvezi z masivnimi uh, kampanjami regularizacije nezakonitih priseljencev v Evropi. Španija je 700 tisoč nezakonitih priseljencev regularizirala, torej jih je naredila, kot eh, da so zakoniti. Vem, da v Belgiji sedaj obstaja tudi takšen načrt. Ali to ne bo pritegnilo še več nezakonitih priseljencev k nam? Uh, in ali ne bomo s tem povzročili, da bodo druge države članice tudi pod pritiskom, da morajo en mas eh, legalizirati nezakonite priseljence. Mislim, da tukaj potrebujemo nek eh, bolj usklen pristop na ravni Evropske unije. Konec koncev, morda bi morali vzpostaviti sistem zgodnjega opozarjanja, da bi države članice uh, druge države članice takšne države opozorili na to, da nameravajo eh, v določenem roku legalizirati eh, status eh, velikega števila nezakonitih priseljencev. Ali predvidevate neke ukrepe za to? Hvala. Zaenkrat bomo končali z tem prvim krogom, v katerem so predstavniki Eh, političnih skupin v odboru lahko postavljeni vprašanje, sedaj pa dajem besedo gospodu ministru. Najlepša hvala, gospod, eh, min, gospod predsednik. Hvala tudi poslankam in poslancem za njihova vprašanja. Seveda, o rezultatih našega dela vam bom poročal ob koncu španskega predsedovanja. Ker zadeva pakt, pa bi rekel, da je to zelo pomemben korak naprej. Kajti pakt je pomenil, da smo prvič v Evropi se vse države članice odločile delati v eni smeri. To sicer ni neka zakonodajna pobuda, ampak vsekakor vsaj dobili smo neko izhodišče za pot v isti smeri. Seveda moramo sedaj pri tem skupnem delu zbrati izkušnje, eh, dodelati moramo ta skupni svežen, ki ga imenujemo pakt. Kar zadeva prosilce za azil, mi se zauzemamo za zakonito priseljevanje. To bomo delali tudi v prihodnje. Kar zadeva gospodarske, ekonomske priseljence, To je seveda povezano z stanjem na trgu dela. Če pa gre za prosilce za azil, pa vemo, da obstajajo določeni kriteriji, po katerih je treba oceniti upravičenost njihove prošnje oziroma neupravičenost eh, eh, njihovega statusa. Tukaj seveda delamo skladno. Res je, da bomo v prihodnje v Evropi potrebovali več priseljencev. Mislim, da bi bila velika napaka, če bi sedaj se osredotočili na priseljevanje samo glede na trenutne težave, situacijo v Evropi. Trenutno imamo tudi v Evropi gospodarsko krizo, ampak to je situacija prehodnega znaža, značaja. Lizbonsko strategijo smo sedaj prenovili. Res je, da danes imamo stanje, v katerem je na milijone delavcev v Evropi izgubilo delovna mesta. Nekateri pravijo, 8 milijonov uh, takšnih državljanov imamo. Zakaj potem dovoliti še naprej priseljevanje? Ampak to bi bilo zelo kratkoročno gledanje. Tisti, ki so izgubili delovna mesta v Evropski uniji, seveda potrebujejo čim prej delovno mesto. To je kratkoročni cilj. Dolgoročno gledano pa mora Evropa še naprej gospodarsko rasti, se razvijati in brez dvoma bomo v ta namen uh, potrebovali ljudi, ki prihajajo izven Evropske unije živeti k nam in delati sem. Sedaj pa tako manj kvalificirani priseljenci, ki imajo strokovne kvalifikacije. To je zelo pomembna tema, zanimiva tema, vendar bi povdaril v zvezi z njo naslednje. Mislim, da ne bi bilo prav in pravično, če bi tiste države, ki imajo uh, kvalificirane delavce in v katere so vložili svoje omejena sredstva, naprimer uh, eh, zdravstvene delavce, in od njih sedaj pričakovali, da nam bodo v naši državi blaginje s svojimi eh, kvalificiranimi delavci pomagali pri reševanju naših eh, problemov, potem bi seveda se morali vprašati, v kakšni situaciji pa bodo te države potem ostale. Razmišljati moramo o državah izvora, sodelovati z njimi, ker zadeva tako imenovano modro karto, blue card, v zvezi s tem, pa moram reči, da smo seveda o tem nekaj časa razmišljali in še vedno delamo na tej smeri. Naslednje, sodelovanje pri priseljevanju in vključevanju priseljencev v družbo, torej integraciji. Evropa seveda predstavlja nek socialni prostor, v katerem moramo poskrbeti za to, da v tej krizi, gospodarski krizi, ne bomo ogrozili svojih eh, socialnih eh, dosežkov. To bi moralo veljati tudi za tiste, ki prihajajo iz drugih držav. Izziv, ki ga sedaj imamo, je naslednji. Kako zagotoviti, da bo to vključevanje priseljencev potekalo tako, da na ta način ne bomo nekomu vzeli nekaj, kar že ima, Ne, to vključevanje mora potekati tako, da bomo vsem zagotovili več, sicer bomo doživeli socialne in druge konflikte in to je seveda velik izziv, ko gre za ravnanje, upravljanje tega fenomena, ki se imenuje priseljevanje. Potem pogodbeni delavci in eh, sporazumi z državami izvora. To je seveda nekaj, kar je povezano z zakonitim priseljevanjem. Ko se bo končalo obdobje pogodbenega dela takšnih eh, delavcev v EU, moramo zagotoviti, da se bodo vrnili domov. Španija je primer 30, tiso, oprosite, 30 30 tisoč, se popravlja govornik, eh, priseljencev iz Maroka pride k nam zato, da takrat, ko dozorijo jagode, eh, vse poberejo na poljih. Seveda, ko se konča njihovo delo, se vrnejo domov. Podoben je sistem v Andaluziji, ampak tu je treba še stvari izboljšati. Potem eh, združevanje družin. Tukaj so politike v državah članicah še vedno preveč različne si med seboj. To, kar potrebujemo, je okrepitev tako imenega družinskega jedra, zagotavljanje združevanja najožjih članov družine, ki ga moramo zagotoviti v Evropski uniji, če je eden od eh, staršev tukaj. Kar pa zadeva Eh, ostale družinske člane, no zaenkrat, kot pravim, so tukaj prakse še različne. Kar zadeva osnovno družino, tu pa mislim, da se vsi strinjamo s tem sistemom in ta mislim, da dobro deluje. Ostala vprašanja so del pristojnosti mojih eh, kolegov, kar zadeva te eh, centre za pridržanje, o katerih je govoril poslanec. Ti centri niso zapori, pripori ali nekaj podobnega pri nas, temveč so to centri za sprejemanje, ki so nujni v nekem sistemu, kjer moramo zagotoviti, da so priseljenci zakoniti priseljenci na koncu konca ali pa da se vrnejo v svojo državo izvora. Res je, v nekaterih od teh centrov je treba izboljšati pogoje življenja. No, ampak tukaj gre za pristojnost. Kar pa zadeva začasne delavce, sezonske delavce, no, tukaj komisija že pripravlja zakonodajne akte. Komisija pripravlja predlog eh, direktive za uh, urejanje situacije sezonskih delavcev. Tukaj gre res za pereč problem. Treba je zagotoviti, da sezonsko delo ne bo pomenilo tudi delo v zelo nevarnih delovnih pogojih za marsikoga. Sicer vam lahko rečem nekaj v zvezi s svojim osebnim stališčem, ki sem ga imel že takrat, ko sem bil župan v enem od katalonskih mest. Bil sem Eh, proti temu, da bi priseljenci lahko sodelovali na eh, občinskih volitvah, kajti konec koncev oni niso prispevali, ne prispevajo k realnosti neke občine. Zato sem, mislim pa, da moramo to pripustiti, prepustiti odločanje posameznim občinam in lokalnim organom v državah članicah. Pakt ste omenili, ki smo ga sprejeli. In v tem paktu je določeno, da vse države članice, podpisnice tega pakta, se zavezujejo, da ne bodo začele z kampanjami legalizacije nezakonitih eh, priseljencev oziroma regularizacijskimi kampanjami. No, res je, v preteklosti so bile takšne kampanje, vendar mislim, da je Evropa sedaj in kar zadeva prihodnost, usmerjena na urejeno, regulirano, zakonito priseljevanje in priseljevanje za delo za določen čas. Upam, da bomo skupaj lahko prišli tukaj naprej. Hvala, gospod minister. Sedaj predlagam, da gremo k naslednjemu krogu vprašanj, kot smo se že dogovorili. Čim več govornikom bomo sedaj poskušali dati besedo. Mnogi ste se javili k besedi in potem bo v celoti na vaše vprašanje naenkrat odgovarjal minister Korbačo Čavez. Da bi vas čim več lahko dobilo besedo, predlagam, da se omejite na eno minuto. Prosim, bodite kratki in eh, jedrnati. Gospod Jazdemera. Hvala, gospod minister. Hvala, da ste prišli in veliko uspeha pri vašem delu. Vprašanje, ki se nanaša na aktualno situacijo. Vsi nezakoniti priseljenci imajo socialne potrebe. Vsi, gotovo, se s tem si strinjamo. V nekaterih državah članicah imajo pravico do določenih eh, socialnih storitev, v drugih pa ne. Vi ste pristojni za njihovo vključevanje v družbo, integracijo. In to vključevanje, kakor ga vi vidite, verjetno vsebuje tudi zadovoljevanje temeljnih socialnih potreb. Vprašanje, ki vam ga postavljam, bi to vi zagotovili vsem priseljencem ali samo zakonitim? Drugo stvar, če hočemo tukaj imeti skupno politiko na ravni Evropske unije, potrebujemo nek urejen eh, legalni trg dela. V času vašega predsedovanja me zanima, ali mislite, da boste na tem področju dosegli kak rezultat. Gospa Plenkevič Juti. Gospod minister, najlepša hvala, da ste bili zelo konkretni kar zadeva vaše prednostne naloge na področju priseljevanja in azila. Eh, vaše obljube za naslednjih šest mesecev mm, so zelo spodbudne. Pravite, da boste zagotovili, da mladostniki, ki potujejo uh, brez spremstva, bodo deležni ustrezne zaščite in uh, varnosti. Direktiva sveta o predlogu, da se izda eh, samo eno dovoljenje za prebivanje in delo eh, priseljencem iz tujine za eno državo članico je nekaj, kar ni nekako zaživelo. V času francoskega predsedstva smo dosegli nekaj vrste dogovor, v času švedskega in češkega predsedovanja pa je tukaj delo zastalo. Ali imate kakšno tajno orožje, gospod minister, za to, da bo uh, Eh, parlament in svet lahko dosegel soglasje in da bo v času vašega predsedovanja ta direktiva res tudi sprejeta. Hvala, gospa Bilvao. Gospod minister, hvala za vaše uvodne besede in za prve odgovore na vprašanje. Govorili ste o Lizbonski pogodbi. Mene zanima naslednje. Kako boste problem vključevanja rešili v okviru skupne politike za priseljevanje, če bodo različne inštitucije še naprej skrbele za priseljence brez dokumentov. Kako boste to pojasnili, razrešili eh, glede na določbe Lizbonske pogodbe? Drugo, govorili ste o problemu da so priseljenci potrebni za gospodarski razvoj v Evropi. Ali se vam ne zdi, da potrebujemo v Evropi um, neke vrste kampanjo ozaveščanja, da se bomo zoprstavili demagoškim kampanjam, ki jih sedaj v času krize uh, različni krogi uh, sproža. Potem mladostniki, tisti centri, ki za izobraževanje, ki so najboljši, imajo preveč eh, kandidatov in zaradi tega enostavno brez kvot ne morejo zagotavljati dovolj kakovostnega izobraževanja za študente in učence. Gospa Keller, hvala. Zanima me, kaj konkretno želite storiti na v zvezi s tem, da Frontex in druge agencije ne bodo da ne bodo nič storile v zvezi z vračanjem, oziroma da ne bodo nič spremenile na tem področju. Zanima me tudi, kakšni so vaši načrti v zvezi z ukrepi, če države članice ne bodo ravnale v skladu z pravili za vračanje. Zanima pa me tudi vaše mnenje o azilu. Hvala. Sì, grazie Presidente, signor Ministro. Sfotte Collino. Riconosce. Hvala. Prav gotovo priznavate tesno povezavo med govoroma obeh ministrov danes popovdan. Upam, da to pomeni, da bomo videli tesnejše sodelovanje z našim odborom. V Italiji je 5 milijonov tako imenovanih regulariziranih oziroma zakonitih priseljencev. 8 odstotkov podjetij, to je približno 200 tisoč, vključuje priseljevo, priseljence iz držav zuna Evropske unije. Mislim, da to kaže določen vzor na področju integracije. To je treba jasno povedati. Po drugi strani pa lahko vidimo tudi naslednje. Na osnovi Štokholmskega programa naj bi v skladu s solidarnostjo med državami članicami enakomerno porazdelili bremena migracijskih tokov. To je jasno navedeno v Štokholmskem programu. Kaj bo predsedstvo storilo na tem področju? Spregovoriti pa želim tudi o povečanju socialne zaščite za delavce priseljence. Hvala. Ana Gomes. No, Ana Gomes. Ana Gomes. Kinga Gomes. Signora Kinga Gomes. Kinga Gomes.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 za sodelovanje v kontekstu trojke. Trija. Se pravi, čujem trija. Kaj menite o vidikih, ki bi se jim lahko posvečali in kakšne so specifične prednosti na naloge španskega predsedstva? Gospa Flotra. Merci, monsieur le ministre, donc vous êtes en charge de l'emploi et des migrations. Hvala, gospod minister. V vašo predstojnost spada delo in priseljevanje, torej. Mislim, da bi tukaj lahko govorili o neki zvezi. Izkoristila bom to. V Evropi, tako ste tudi sami povedali, na leto recimo 38 tisoč delavcev pride v Andaluzijo, da poberajo jagode. Imam tri razdelke vprašanj, če lahko tako rečem tisti, ki niso regularizirani delavci, ampak imajo normalne pogodbe o delu, torej plačujejo svoje davke in socialne prispevke, ali boste prevzeli pobudo, da bodo ti delavci, migranti, imeli zakonito dovoljenje za bivanje na podlagi plače, ki preseže neko mejo. Imamo primer Lozano, kjer je stanje drugačno. Naprimer, 80 odstotkov legalnih, zakonitih priseljencev dela v pogojih, ki so podobni suženstvu. Ali boste sprejeli pobude, da bi poskrbeli za to, da tisti, ki so že v Evropi, dobijo možnost, da se njihovo delo in njihovo prebivanje v Evropi harmonizira. Gospod Brons. Hvala, gospod predsednik. Gospod minister, govorili ste o ekonomskem priseljevanju, kakor da je to nekaj prijaznega, altruističnega ali celo dobrodušnega. Pa ni, to je samo v interesu globalnega kapitalizma. Vedno gledamo samo številke, ne pa ljudi. To destabilizira države gostiteljice, povzroča brezposobnost in niža plače. Države, ki zagotavljajo migrante, zaradi tega izgubljajo kvalificirane delavce. To ni preferenčna alternativa nezakonitega trgovanja z ljudmi, ampak je samo ena oblika tega. Thank you. Hvala, gospa Ana Gomez. Ponudil sem vam besedo, pa vas ni bilo na vašem mestu. Sedaj vam dajem drugo možnost. Hvala, gospod predsednik. Oprostite, da sem bila odsotna. Gospod minister. Dovolite, da vam postavim vprašanje. Rekli ste, da je ena od prednostih eh, nalog eh, španskega predsedstva pospeševanje vključevanja. Imamo pa specifične primere ljudi, ki jih poskušajo vključevati v družbe v državah članicah, gre za ljudi, ki so jih sprejele nekatere države članice, ki pa prihajajo iz Guantanama. Zato so specifični. Danes sta pri nas bila dva predstavnika vlade ZDA, z njimi smo se pogovarjali o tem. Samo šest držav članic Evropske unije se je odločilo sprejemati ljudi iz Guantanama. Španija je ena od teh pod kakšnim statusom jih sprejemate, me zanima, so to priseljenci, so to eh, politični zaporniki v eksilu ali imajo kakšen drug eh, status? Um, če hočete vključevanje pospeševati, integracijo pospeševati, ali tukaj ne bi smeli morali imeti skupnostno politiko? No, Hvala. Postavili ste zelo raznolika vprašanja, zato dajem kar takoj besedo ministru za njegov odgovor. Dobro, hvala. Če govorimo o integraciji in socialnih potrebah, jasno je, da tega ni mogoče storiti samo v Evropi. Mislim, da je zelo pomembno da Evropa izoblikuje svoj globalni diskurs in koncept integracije je skupni koncept. Zato moramo poskrbeti, zato da bomo lahko izvajali tudi najboljše prakse. In izvajanje pa se mora dogajati na lokalni ravni. To sem že povedal. Ampak to ne pomeni, da ne moremo sodelovati bolj, na bolj globalni ravni kar zadeva trg dela. Moj prvi odziv je naslednji. Priseljevanje bi morali povezati s trgom dela. To moramo obravnavati v luči potreb trga dela. Evropa mora imeti perspektivo, Evropa se sooča z izzivom, oblikovanja strategije 2020. In ta strategija, v okviru te strategije bi si morali prizadevati za gospodarski model, za višjo produktivnost in za nekatere cilje. In to bo še naprej določalo potrebe, potrebe, ki jih bo Evropa imela na trgu dela in posledično potrebe za priseljevanje. Kar zadeva mladoletnike. V zvezi s tem se moramo izogniti določenemu problemu. Mafija ne sme mladoletnikov izkoriščati za nezakonito trgovanje z ljudmi. Včasih, ko govorimo o mladoletnikih, ne gre samo za to, da si mladoletniki želijo zagotoviti boljšo prihodnost. Včasih za tem stoji mafija oni jih spodbujajo, da se izselijo, da emigrirajo. Temu se moramo izogibati. Ampak mladoletnik je vedno mladoletnik. Če je priseljenec ali ne. In to načelo mora biti prevladojoče načelo. Ob tem pa moramo poskrbeti tudi, da usklajeno sodelujemo za to da tema ja, mladoletnikov brez spremstva ne postane izolirana. To vključuje štokholmski program. Mladoletniki brez spremstva v, v državah, ki so prejemnice teh tokov, teh tokov priseljevanja, tam so to problematiko obravnavali. Ampak mislim, da to tematiko ne bi smeli delegirati samo na državo ali dve. To je tema, ki bi jo morale obravnavati vse države članice Evropske unije. Kar zadeva integracijo in Lizbonsko pogodbo in povezavo s tem in priseljevanjem. To sem že omenil imeti bi morali regionalne in nacionalne kvote za porazdelitev mladoletnikov, tako rekoč. S tem se bomo ukvarjali na, semen, od, na seminarju v Saragozi. Mislim, da se približujemo soglasju postopoma, pa vendar. Mislim, da bi morali delati na tem področju in da bi morali bolje urediti to področje mladoletnikov brez spremstva, kar zadeva Frontex. To je zunaj moje pristojnosti, zato je pristojen minister za notranje zadeve, ki je pravkar bil pred, pred vami, pred tem odborom. Ampak mislim, da si bomo kot španska vlada prizadevali za naslednje. Uveljaviti moramo načelo dela v pravnem kontekstu. To so ljudje, ki so v določenem obdobju pridržani, ampak nikoli ne smemo pozabiti na legalnost. Pripričan pa sem, da bo Frontex vedno ustrezno deloval. Kar zadeva Italijo in vprašanje, kako bi lahko porazdelili bremena. Kako bi Evropa lahko zagotovila institucionalno in socialno politiko, ki bi bila najbolj primerna za državljane. V določenih območjih je to dejansko problem. Pakt za priseljevanje in azil je najboljše izhodišče za iskanje rešitve. Delati moramo na tej zamisli pakta. Pravila seveda potrebujemo, ampak včasih lahko delamo z vidika dela v duhu solidarnosti. Slišali smo tudi vprašanje o Mačarski in Belgiji. Usklajeno sodelujemo v zvezi s tem. In nasplošno lahko rečem, da ni razhajan med pomembnejšimi koncepti, za katere si, bodo, si bomo v, tej, v tem triju predsedstv prizadevali, torej z Belgijo in Mačarsko. Imamo določene izkušnje, določene realnosti v dveh državah. Se srečujemo z visoko stopnjo priseljevanja in to bo naše izhodišče, kar zadeva status rezidentstva in pogodbe za delavce. To je odvisno od parlamenta. To je odvisno od tega, kako lahko dosežemo napredek v zvezi z enotnim enim dovoljenjem v prvi obravnavi. Prva obravnava bo potekala v okviru španskega predsedstva in Španija si bo prizadevala za to, da bi imeli razpravo in potrditev ter sprejem direktive, s katero bomo lahko rešili probleme, o katerih smo govorili danes. Želimo si, da bi to lahko izvedli čim prej. Gospodarsko priseljevanje lahko negativno vpliva, to je res, vendar je lahko tudi pozitivno. Lahko je pozitivno v državi izvora, namreč ljudje, ki delajo v eni državi, se lahko vrnajo v svojo državo, tako so bolje obveščeni, imajo boljšo izobrazbo in imajo tudi več denarja, zato lahko bolje prispevajo v svoji družbi. In slišal sem še eno vprašanje, ki sploh ne spada v mojo pristojnost, to je vprašanje Guantanama. To sploh ni vprašanje integracije ali priseljevanja, zato to ni v moje pristojnosti. To je vprašanje, ki ga mora obravnavati svet PNZ. Hvala, gospod ministr za delo in priseljevanje. Hvala, ker ste prišli v odbor za državljanske svoboščine in da ste predstavili prednostne naloge španskega predsedstva v naslednjih šestih mesecih. Hvala lepa za, to, za te vprašanja in odgovore. Pol ure že zamujamo za dnevnim redom. Mislim, da lahko sedaj razpravo sklenemo. Hvala ministru in veliko uspeha pri doseganju rezultatov v prihodnosti. Si me quedo por la mañana, comparezco en la comisión de trabajo. As I said, dear colleagues, no, kot sem rekel malo prej, spoštovani kolegi in kolegice, malo smo v zamudi, tako da poskusimo pohiteti z naslednjimi točkami, ki jih še imamo na dnevnem redu za danes popovdne in zvečer. Torej, točka pet. Sporazum o ponovnem sprijemu med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. Oktobra lani je parlament prijel sporazum in zaprosili so nas za mnenje. Sporazum je bil podpisan dva tedna kasneje in mi nismo mogli dati svojega mnenja pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe. Vse od takrat čakamo na to, da nam svet posreduje formalno, uradno odločitev oziroma sklep sveta za sklenitev dogovora in sporazuma. Vloga parlamenta, vemo, se je povečala in zdaj v skladu s členom 218 odstavek 10 pogodbe o delovanju Evropske unije bi moral parlament biti takoj in celoti obveščen. To je cilj naše prve razprave s svetom in komisije in upamo, da bo do tega prišlo tudi pri drugih sporazumih za ponovni sprejem, ki jih imamo na seznamu v tabelu, ki je bila pravkar razdeljena. Zdaj pa bi želel dati besedo predstavniku komisije, zatem pa še predstavniku predsedstva in poročevalcu gospodu Sögerju. Ampak poročevalec je gospod Busutil, čeprav razumem, pravi gospod predsednik. Vi zastopate, vi predstavljate gospoda Sogarja, poročevalca. Je tako, tako je. Torej najprej predstavnik komisije, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo v zvezi s tem sporazumom o ponovnem sprejemu med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. Komisiji je bil dodeljen mandat že pred skoraj desetimi leti. To kaže na to, kako težko je doseči dogovor in sporazum s Pakistanom. Težko smo sploh spravili Pakistan za pogajalsko mizo. Po šestih formalnih krogih leta 2007 nam je uspelo priti na dan s besedilom, kar je bilo precej težko. Sledile so še druge stopnje in sam začetek priprave sporazuma je bil težaven. Na koncu pa je vseeno oktobra 2009 prišlo do podpisa sporazuma. Zdaj pa upamo, da smo v zadnji fazi formalizacije tega sporazuma o ponovnem sprejemu, ki je izjemnega pomena za Evropsko unijo. Pakistan je država, iz katere prihajajo številni nezakoniti priseljenci, ali pa je to tudi tranzitna država. Številka za Evropsko unijo vsako leto 13.500 ljudi je prijetih in pridržanih v vseh državah članicah Evropske unije, kar pomeni, da je to res zelo pomembno. Namreč, da vračanje teh nezakonitih priseljencev opravimo čim bolj učinkovito. Sporazum o ponovnem sprejemu ne govori samo o državljanih Pakistana, ampak v členu, ki se nanaša na ponovni sprejem, govori tudi o drža eh, državljanih oziroma o ljudeh brez države ali državljanstva in o državljani tretjih držav. Zdaj se pogajamo tudi v zvezi s porazumom o ponovnem sprijemu s Turčijo, kot verjetno veste, in 19. februarja bomo verjetno ponovno začeli z uradnimi pogajanji o sporazumu o ponovnem sprijemu. Pakistan je tudi za naše turške kolege zelo pomembno pomembna država in to, da imamo podpisan sporazum o ponovnem sprejemu s Pakistanom, bo veliko pomenilo v okviru naših pogajanj s Turčijo. Glede vsebine tega sporazuma ne boste presenečeni, to je jasen sporazum in zajema obveznosti za ponovni sprejem državljanov Pakistana, državljanov tretjih držav in ljudi brez državljanstva in zajema tudi določbe, ko gre za upravne zadeve pri ponovnem sprejemu oziroma vračanju ljudi v Pakistanu v tem primeru. Že dolgo je tega, ker nam je bil dodeljen mandat, ampak tu lahko rečem, da je bil mandat dodeljen v okviru režima, ki je bil veljavi pred Lizbonsko pogodbo. Zdaj pa bi nam svet moral dodeliti nove mandate za sporazume o ponovnem sprejemu, ki bodo šele podpisani v prihodnje in o katerih se še trenutno pogajamo. Gospod predsedujoči je že omenil odstavek 10. 218. člena in to je tista pravna podlaga, ki jo moramo upoštevati. Besedilo sporazuma o ponovnem sprijemu ste že prejeli in eh, če imate kakršnakoli vprašanja, bom z veseljem odgovoril na nje. Zdaj pa dajem besedo španskemu predsedstvu. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne moram veliko dodati k temu, kar je že povedala komisija. Naj samo povdarim, kako težko je bilo doseči dogovor. To je eden od razlogov, zakaj v svetu države članice so lahko obravnavale in upoštevale manjše razlike. Prosim vas tudi za razumevanje, ko gre za nekatera postopkovna vprašanja. Prošnjo za posvetovanje imamo pred seboj na mizi in postopek o soglasju že poteka in sicer na podlagi člena 119 pogodbe o delovanju Evropske unije. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Busutil, izvolite v imenu gospoda Sogarja. Hvala, gospod predsednik. Ja, opravičujem se v imenu gospoda Sogarja, moral je oditi na letalo. Zato ga nadomeščam. Najprej bi se zahvalil komisiji, in španskemu predsedstvu za vse informacije, ki so pomembne, ko gre za ta pogajanja o sporazumih o ponovnem sprejemu. Sporazumi o ponovnem sprejemu z državami, zlasti s Pakistanom, so izjemnega pomena, tako da pozdravljamo vsebino in zaključek pogajanj in podpis sporazuma. Državljani tretjih držav so tudi vključeni v te sporazume in to tudi pozdravljamo, saj na ta način okrepimo vlogo teh sporazumov in vlogo Evropske unije, ko gre za pogajanja tudi z drugimi državami, zlasti s Turčijo v tem primeru. Pa še nekaj komentarjev, kar zadeva postopek. Formalni sklep sveta za sklenitev sporazuma še ni bil predložen Evropskemu parlamentu, kolikor vem, in nad tem smo zelo razočarani. Ker zadeva komisijo, menimo, da bi morali biti obveščeni enako kot svet, na isti ravni. Prejšnji teden je kandidatka za komisarko, gospa Malmström, pravilno razložila, da bi moral parlament na enak način prijeti te dokumente kot svet. Če drugi kolegi nimajo nobenih konkretnih komentarjev ali pripomb, lahko samo še rečem, da me je gospod Segr pooblastil, da odboru predlagam, da da zeleno luč temu sporazumu in da ne odlaša z razpravo o tem. Še vedno pa moramo prijeti mnenje odbora AFET kar je tudi pomembno. In še na koncu vprašanje za predstavnika komisije. Na kakšni stopni je sam sporazum v pakistanskem parlamentu? Še vedno ne vemo, kdaj bo pakistanski parlament ratificiral ta sporazum o ponovnem sprejemu. Lahko komisija pove kaj več v zvezi s tem? Toliko. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo podati še kakšno pripombo ali podati odgovor? Prijetno najprej člani odbora, potem komisija in potem predsedstvo. Gospa Ernst ali gospa Guillaume? Euh, euh, Hvala lepa, ja mislim, da sem bila jaz prva. Res smo malo v zamudi, kar zadeva čas, ampak eh, v zvezi s postopkom, ko sem si ogledala ta sporazum in ko smo lani oktobra videli, da je prišlo do podpisa tega sporozuma in potem še ta parlament še vedno ni prijel sklepa sveta, mislim, da bi zdaj morali upoštevati novo pravno podlago, torej Lizbonsko pogodbo, ki je že v veljavi. Glede načel, ki veljajo za te sporozume o ponovnem sprejemu, imam tudi nekaj vprašanj. Naprimer, v praksi. če pride do primera, da veljajo bilateralni sporazumi, pa čeprav jih ni veliko. No, zanima me, kako v tem primeru veljajo dvostranski sporazumi in koliko ljudi se vrne oziroma se ponovno sprejme v okviru tega. In kakšni so izgledi za vključevanje teh priseljencev v družbo? Glede samega Pakistana pa se gotovo zavedate, da UNHCR povečuje število ljudi prisotnih tam zaradi razseljenih ljudi, zaradi vojaških aktivnosti in številke, ki sem jih prijela, kažejo, da je bilo skoraj milijon ljudi razseljenih na tak ali drugačen način v državi. Če upoštevamo vse to, me zanima, ali ta sporazum zajema tudi to. Verjetno lahko pride do številnih težav in grožen, če je tako. In zanima me, ali lahko pride do zakasnitve izvajanja tega sporazuma. Zdaj pa gospod Ernst. Hvala. Imam nekaj vprašanj. Gre za naraščajoči trend, kar zadeva priseljence, ki bežijo iz Pakistana v druge države. V zadnjih letih je prišlo do tega naraščajočega trenda v sporazumu ni nobene določbe v zvezi s spoštovanjem pakta o človekovih pravicah. Zanima me, zakaj tukaj ni nobene določbe glede na naraščajoče trende priseljencev iz eh, Pakistana, ki bežijo zaradi humanitarnih razlogov. Drugo, Mednarodna liga za človekove pravice je spodbudila EU, da predvidimo sporazum o ponovnem sprejemu s Pakistanom? Kaj komisija meni v zvezi s tem? Tretjič, določbe v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. Kakšna je situacija glede na javno upravo v Pakistanu? Ali imajo tehnično upremo? ali jih kdo usposablja, ali so sploh predpogoji prisotni za to, da eh, varujejo osebne podatke v Pakistanu. Celo vrsto indicov imamo, da tega ne spoštujejo in kako eh, zagovornik eh, človekovih pravic Evropske unije glede na to. Hvala. Gospod Romeva, gospa Flotr. Ja, no, danes pa kaže, da je težko pripraviti dober seznam govornikov. Hvala, da ste mi vseeno omogočili, da spregovorim v zvezi s porazumom o ponovnem sprejemu med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. Mi kot parlament bomo lahko izkoristili pooblastila iz izmonske pogodbe, ne moramo jih pa v celoti uporabiti. Imamo pa možnost, da se vključimo v sporazum o ponovnem sprejemu že v fazi pogajanj, se pravi že na samem začetku postopka. Pa čeprav sporazumi o ponovnem sprejemu ne določajo prav natančno vloge Evropskega parlamenta. Moj drugi komentar pa je povezan s tem, da me preseneča prvi stavek, ki omenja sporazum, ki se priporoča kot del akcijskega načrta za Afganistan iz leta 1999. kar pomeni, da ima Evropa interes, da pošilja ljudi nazaj v Pakistan in Afganistan. Mislim, da to vse skupaj bolj zakomplicira. Ker če si pogledamo, kdo je zajet v tem sporazumu o ponovnem sprejemu, vidimo, da lahko pride do neučinkovitosti in netransparentnosti. Menim, da ta sporazum ne bo dovolj učinkovit. Če to dovolj dobro beremo, vidimo, da je težko vrniti ljudi v Pakistan v okviru teh določb. Tisti, ki so prišli neposredno iz Pakistana v Evropsko unijo, in tukaj obstaja povezava s Turčijo, Afganistanci in Pakistanci veliko krat potujejo po kopnem in ne z letali. Torej, ta sporozum je lahko del tudi akcijskega načrta, ki je veljal za Afganistan, ampak paziti moramo, da ne pride do izkrivljanja teh sporozumov in dogovorov. Zanima me, kaj meni komisija. 13.500 ljudi je pridržanih vsako leto v Evropski uniji. Kako pridejo ti ljudje v Evropsko unijo? Ali gredo po kopnem, se pravi, prečkajo druge, tretje države? In sporazumi o ponovnem sprejemu kot takimi imamo težave, saj ne poznamo ozadja teh ljudi, ki se vračajo v Pakistan. Ne vemo, ali so bili žrtve mučenja, kakšno je bilo, kakšen je bil njihov položaj v državi izvora. To novo obdobje parlamentarne odgovornosti in večja pooblastila, ki jih imamo, pomenijo, da lahko tudi ocenjujemo, kakšni so ti sporazumi o ponovnem sprejemu, koliko ljudi je zajetih v te ponovne sprejeme. Sama ne poznam osebnih zgodb, ampak če to pozna komisija, svet ali če je bila upravljena kakršnakoli študija, me zanimajo tudi te zgodbe in številke. Točno moramo vedeti, o čem govorimo in zanima me, kaj smo naredili doslej v zvezi s temi sporazumi. Ja, Gospa Henis Plešert, želi še kdo besedo? Gospa Henis Plešert, izvolite. Ja, Ja, bom govorila nizozemsko. Samo toliko, da malo uravnovesimo to, kar je povedala gospa Flötre. Ta sporozum o ponovnem sprejemu se mi zdi zelo pomemben in delamo vse, kar je v naši moči, da bi bili ti sporozumi čim prej uveljavljeni. Ti sporozumi so res pomembni, saj dvostranski sporozumi predstavlja samo kratkoročni instrument oziroma pristop, ki pa ne omogoča dolgoročne obravnave tega vprašanja. Svoje politike moramo še naprej razvijati. In lahko samo rečem, da zagovarjam podpis tega sporazuma o ponovnem sprejemu. Hvala lepa. Če ne želi nihče več besede, se obračam na komisijo in na predsedstvo. Komisija najprej izvolite. Uh, Hvala. Kar zadeva komisijo, moramo odgovoriti na tri vprašanja. Dve splošni. Prvič, kakšen je odnos med pogajanjem komisije za sporazum o ponovnem spremu in kako bo parlament sodeloval pri tem, lahko samo ponovim to, kar je že rekla gospa Malmström. Malmström. Komisija bo obravnavala v zvezi s tem na podlagi člena 218. Drugo vprašanje, ki je povsem utemeljeno, se nanaša na politiko o vračanju in ponovnem spremu Evropske unije. V štokholmskem programu se zahteva od komisije, da pripravi oceno in, če se da, tudi priporočila za takšno politiko. Da ne bo kakšnega nesporazuma, naj povem, komisija izvaja mandat, ki ga je dobila od sveta, za pogajanje o ponovnem sprejemu z več državami. Prepričani smo, da če se bomo resno lotili boja proti nezakonitemu priseljevanju in španski minister je govoril o tem. Torej, če smo resni na tem področju, potem je treba v ta naša prizadevanja vključiti tudi sporozume o ponovnem sprejemu. Tretje vprašanje, ali bo Evropski parlament dal ali ne svoje soglasje sporozumu s Pakistanom, kar je točka na dnevnem redu danes. Torej, Dve splošni vprašanji in eno zelo konkretno. Ali bo parlament eh, potrdil, dal soglasje k sporazumu o ponovnem sprejemu z Pakistanom? Kar zadeva komisijo, mi smo seveda pripravljeni odgovarjati na ta upravičena splošna vprašanja, ampak to bo trajalo vsaj dve uri. Če vam je prav, lahko tudi to počnem. Ampak še nekaj bi rekel. Če komisija ne bo dobila soglasja parlamenta in se moramo vrniti za pogajanje na Pakistan, potem menimo, da obstaja veliko tveganje, da tega sporazuma z Pakistanom sploh ne bomo sklenili. Vemo, da je pakistanska vlada v zelo težkem položaju v tem trenutku. Komisija je že uh, veliko popustila pakistanski strani. In če se bi morali sedaj vrniti, v Pakistan in reči, začnimo ponovna pogajanja, potem bo to konec, morda ne konec tega sporozuma o ponovnem sprejemu, ampak eh, pod velikim vprašajem bo. Lahko še naprej razpravljamo, če želite o tem, gospod predsednik. Hvala, ampak naj vas spomnim na nekaj. Naš odbor, Libe, lahko tudi v pisni obliki dobi od komisije bolj konkretne odgovore na vprašanja. Vsa vprašanja, ki so jih postavile poslanke oziroma poslanci, če nimamo dovolj časa za izčrpno razpravo o njih, nam lahko seveda v pisni obliki odgovorite. V kakršnikoli obliki, lahko tudi v obliki zaupnega dokumenta ki ga boste poslali tistim poslankam oziroma poslancem, ki so konkretno vprašanje zastavili. In lahko v vednost to pošljete ostalim evropskim inštitucijam. Vidim, da se dviguje še nekaj rok. Če ne želimo ponovno začeti s to razpravo, vas prosim, da ste čim bolj kratki. Gospa Flotr. Ja, zelo kratka bom. To, kar sem slišala od komisije, je nezaslišano. Vprašanja ste slišali, odgovorite. In nikar nas ne izsiljujte tukaj. S tem, da pravite, da če ne bo prišlo do tega sporazuma sedaj, bo to katastrofa in tako naprej. To je nespremljivo. Hvala, gospa Ernst. Mike, Mike, if you please, if you... Mikrofon in začite še enkrat. Še enkrat bi potrdila to, kar je rekla gospa Flotre. Nobeno, nobenega odgovora nismo dobili, saj jasne je na svoje vprašanja. Veliki so pomisleki v zvezi s tem, ali naj sklenemo sporazum s Pakistanom ali ne. Mednarodne organizacije imajo te pomisleke in Gre za državo, kjer ljudi preganjajo zaradi verskega prepričanja, zaradi spolne usmeritve in zaradi cele vrste drugih razlogov. In mislim, da ne moremo kar tako se skupaj ignorirati. In ne vem, če na tej podlagi lahko še naprej razpravljamo. Lahko se samo odločimo, da takšen sporazum, kakršen je sedaj pred nami, ni spremljiv. Hvala, Žanin. Rekli smo, da na opravičeno vprašanje bi morali dobiti odgovore. Morda bi lahko prosili kolege iz komisije, da nam posredujejo pisna vprašanja. Tukaj nisem zato, da branim komisijo, ampak res je, že leta delajo na tem. Bila sem na več sestanki s predstavniki komisije, ki so mi v podrobnosti vse razložili. In to bi lahko naredili. Uh, Tudi tokrat nikar ne napadete komisijo, prosite jih, prosimo jih, da nam pošljajo pisne odgovore in potem bomo lahko o stvari meritorno razpravljali. Hvala, sedaj pa špansko predsedstvo. Gracias, senor president. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dve vprašanji bi želel obravnavati v tem mojem prispevku. Gre za ponavljajoči se vprašanji. Očitno je, da statističnih podatkov nimamo tistih, ki jih poslanke oziroma poslanci od nas pričakujejo. No, ampak kar zadeva sam sporazum. Trenutno smo že v zelo poznem pozni fazi, dolgo že dela, se že dela na teh sporazumih. Vedno znova seveda naletimo na probleme pri nadaljnih ponovnih pogajanjih o takšnih sporazumih. Nekateri hočejo tukaj biti perfekcionisti, ampak svet in komisija poskušata res nenehno izboljšati te sporazume, tudi tega, o katerem teče sedaj beseda. In moram reči, da sem optimist, kar zadeva smisel in cilje tega sporazuma o ponovnem sprejemnu s Pakistanom. Nekateri stvari ne smemo pretiravati pri nekaterih stvarih. Gre enostavno za inštrument pri tem sporazumu, da bomo izvajali sklep sveta v okviru obstoječih mehanizmov, ki a, so bili vzpostavljeni v državah članicah. Toliko v zvezi z dvomi, kar zadeva varovanje človekovih pravic, varovanje osebnih podatkov in tako naprej. To sploh ni zadeva, ki jo urejamo v takšnem sporazumu o ponovnem sprejemu. Ne, to smo že bili uredili v preteklosti. Imamo zakonodajno področju azila, potem skupno zakonodajo glede varstva človekovih pravic in tako naprej in tako dalje. Kar pomeni, da takšen sporazum o ponovnem sprejemu ni noben avtomatični inštrument. Toliko bi sam rekel. Hvala. Simon. Hvala. Simon bi končal. Hvala, gospod predsednik. Še enkrat se zahvaljujem predstavnikoma predsedstva in. Uh, komisije, pa tudi kolegicam in kolezom, kolegom, ki so sodelovali v tej kratki, vendar živahni razpravi. Tudi sam sem si pribeležil nekatere skrbi, ki so jih kolegice oziroma kolegi izrazili. Nekateri so videti proti sporazumu o ponovnem sprejemu v načelu. Ampak To, kar je rekla Žanin Henis Plešert obakrat danes popovdne, je nekaj, s čima se strinjam. Strinjam se, da je to zelo pomemben sporazum. Naj še nekaj na koncu povdarim. Gospod predsednik, kolikor jaz vem, po definiciji, kadar govorimo o sporazumih o ponovnem sprejemu, govorimo o, ne, o državljanih tretjih držav, ki nezakonito prebivajo pri nas, ki so že šli skozi postopek, eh, ko so zaprosili za azil, bili so zavrnjeni, nimajo več nobene pravice ostati na našem območju in načelo vračanja oziroma refulmona ne velja več. Torej, gospod predsednik, čim prej sklenemo ta sporazum, bolje bo. Hvala. Hvala. V imenu odbora naj komisijo Eh, opomnim na to, da prosimo za pisne odgovore na vprašanja, na katere tukaj ni bilo moč zaradi pomankanja časa odgovoriti ustno. Če bi komisija v tem trenutku želela še kaj reči, pa naj izvoli. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Upam, da nas ne narazumete napačno. Ta razprava je nekaj, kar resno jemljemo. Z mnogimi vprašanji ste nas eh, bombardirali, ki zahtevajo res, resne odgovore. Komisija je to pripravljena tudi pripraviti. Pripravljeni smo odgovoriti na vsako vprašanje, ki ga imate v pisni obliki, da ne bo nesporazumov. Eh, v stikih bomo komisija s parlamentom, s poročevalcem, odgovorili bomo na vsa vprašanja, zlasti, ko bodo naši strokovnjaki sodelovali pri tem. Kajti vprašanje, ki jih je zastavila naprimer gospa Flotra, so zapletena, zahtevajo nekaj časa, da na nje pripravimo odgovore. Ampak <clears throat> temeljno razpravo o upravičenih eh, vprašanjih, ki ste jih postavili, lahko še vedno odpremo in komisija je pripravljena na to. Dobro, hvala. To smo vzeli na znanje. In sedaj bi se morali premakniti na naslednjo točko, kajti potem bomo imeli še sestanek koordinatorjev. Gre za točko 5 oziroma 6 sodelovanje Švice in Lihtenštajna pri dejavnostih agencije Frontex. Tako kot smo to pravkar naredili, v zvezi z sporazumom o, z Pakistanom trenutno. Poganja potekajo med EU, Švico in Lihtenštajnu o njunem sodelovanju pri dejavnostih agencije Frontex. Najprej bomo dali besedo komisiji, tako kot prej, potem predsedstvu in potem poročevalcu gospodu Klejsu. Monika Moshammer bo predstavila stališča komisije. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Začela bi s postopkovnim vprašanjem, da bi omenili datum podpisa, to je 30. september, torej pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Torej tudi sklep je bil predložen parlamentu samo v posvetovanje. Sedaj pa Lizbonska pogodba velja, postopek je spremenjen. To že vsi vemo. Prosili vas bomo za potrditev medtem pa vaši kolegi v svetu delajo na prilagoditvah, zato da bo ta sklep v skladu z Lizbonsko pogodbo. Seveda pa vas bomo prosili za potrditev soglasje tega sporazuma. Kar zadeva vsebino, Švica in Lichtenstein sta tretji državi, ki sta povezani s šengenskim sporazumom kot takšni morata izvajati vse določbe šengenske zakonodaje. Seveda morata sodelovati tudi v Frontexu, zato pa potrebujemo ločen sporazum. To pa je nujno zato, ker so v Frontexu določeni deli, kjer naše države članice veže sekundarna zakonodaja, Švica in Lihtenštajn pa sta tretje države, zato ju ti, te določbe nista zavezovali, zato smo torej potrebovali ločen sporozum in to je določeno v 21. členu uredbe v Frontexu. Podobno ureditev Norveške in Islandije že poznate, to je bilo sklenjeno leta 2007. Nič novega ni v zvezi z ureditvijo pri Švici. Lichtensteinova komisija je izvala podoben postopek. Zdaj imamo določene pravice za te pridružene države, imajo omejene volilne pravice, ker niso države članice, imamo tudi ločbe o finančnih prispevkih, določbe o osebju in o pravnem statusu agencije v Frontexu. In še ena sklepna pripomba, Liechtenstein v okviru tega sporazuma že sodeluje, vendar protokol o pridružitvi Liechtensteina še ni bil ratificiran. To je bilo storjeno zato, da bi se izognili drugim pogajanjem, vendar Lichtenstein lahko sodeluje v Frontexu šele takrat, ko bo tako imenovan matični sporazum začel veljati. In to je to. Hvala lepa. Thank you. Now for the presidency. Hvala v imenu predsedstva. Gracias, señor presidente. Igual que en el punto. Hvala lepa, gospod predsednik kakor pri prejšnji točki, vas prosim za razumevanje, kajti izvesti smo morali nekatere postopkovne prilagoditve zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Še enkrat želim povdariti, kako pomemben je ta sporazum, zato da bi lahko vzpostavili okvir pravic in obveznosti za nekatere države, ki sodelujejo v Frontexu, pa niso države članice EU. Mr. Klejs, please. Hvala se, da je pa gospod Klejs, gospod poročevalec. Eh, Hvala lepa, zelo kratek bom. Hvala gospe Moshammer z komisije in svetu, kajti mislim, da so povedali najpomembnejše, kar zadeva postopek. Novost je to, da parlament ne daje več samo soglasja, ampak je to vprašanje postopka soodločanja, kajti imamo Lizbonsko pogodbo. Gospa Moshammer je naštela vse točke, zakaj imamo tukaj omejen pristop. Zato se mi v podrobnosti tukaj ni treba spuščati. Kakor v primeru Norveške in Islandije imamo sedaj tudi postopek s Švico in Lihtenštajnom. to sta dve državi, ki bosta del šengenskega območja in ne bosta države članici EU. V šengenskem območju bosta seveda morali izvajati tudi šengensko zakonodajo. Mislim, da je popolnoma logično in jasno, da morata biti udeleženi tudi v dejavnostih Frontexa vključeni morata biti v operativno sodelovanje zaščite zonanih menja Evropske unije in moj nasvet je, da kot parlament potrdimo in podpremo to uredbo. Any comments? Dobro. Želi kdo spregovoriti? Prosim, gospod Busetil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Very briefly, I think that this agreement. Hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko. Mislim, da bi ta sporazum morali pozdraviti. Mislim, da lahko to podpremo čim prej, kakor pravi poročevalec v imenu EPP. No specific, uh... V tem trenutku specifičnih problemov s tem sporazumom ne vidimo. Ampak želim za pojasnitev v enem primeru. Morda nam lahko komisija potrdi, ali pogajanja z Lichtensteinom. Ali so bila pogajanja sklenjena z Lichtensteinom, morda bi nam lahko to razjasnili. Seveda pa podpiramo ta sporazum. Ne samo zato, ker sta Lichtenstein in Švica geografsko tako zelo povezani z našim kontinentom, ampak sta tudi del šengenskega območja. Mi to močno podpiramo. Good. Mr. Kirkhope. Gospod Kirkhope. Uh, Chairman, uh, just... Gospod predsednik, želel sem dodati naslednje. Sam sem bil odgovoren za številna poročila v zvezi z odnosi s Švico in Lichtensteinom. To je bilo v enem prejšnjih mandatov. Zelo me zanima nadaljni razvoj dogodkov v zvezi s tem. Zelo zanimivo se mi zdi, da si Švica tako zelo želi nadaljevati približevanje z EU. To je kontroverzno v nekaterih delih Švice, ampak sprejeli so Schengen, sedaj sprejemajo tudi Frontex. Mislim, da bi to morali pozdraviti in to bo moja skupina prav gotovo podprla. Medtem pa mislim, da moramo čim bolj pomagati Švici in Liechtensteinu pri nekaterih drugih težavah v zvezi z Evropsko unijo mislim, da bi morali poskrbeti za čim boljše odnose, zato da jih spodbujamo, spodbujamo da bodo sprejeli še tesnejše odnose z nami. Now, Hvala. Želi še kdo besedo? Any, any the... Želi komisija še kaj dodati? Komisija, prosim. Gospa Moshammer. Yes, like Hvala lepa. Želim le odgovoriti na vprašanje gospoda Busotela pogajanja v zvezi z Lihtensteinom o Frontexu so bila dokončana, ampak dogovor lahko začne veljati še leta krat, ko je šengenski protokol parlament ratificiral. Dobili boste tudi sklepe, ki jih boste morali potrditi pred začetkom veljavnosti. Lizbonske pogodbe, nam še ni uspelo ratificirati tega matičnega sporozuma z Lichtensteinom, ampak v nekaj tednih boste dobili sklepne odločitve in od tam bomo nadaljevali svoje delo. Hvala, predsedstvo. Nič, odlično. Dobro, nadaljevali bomo s koordinatorji. S tem je razprave konec. Sedaj pa vabim koordinatorje, da ostanejo v dvorani. Imeli bomo sestanek koordinatorje. Hvala.